va. Oui. Bien, mesdames, messieurs. Tako, gospe in gospodje, prosim, če se lahko posedete na svoje mesta. Najprej naj vam izrečem dobrodošljico na tem zasedanju, medparlamentarnem zasedanju in hvala tudi, da ste izbrali to sejo pod vodstvom odbora za proračun Evropskega parlamenta. Zgleda na to, da predsedujem odboru za proračun Evropskega parlamenta, imam tudi čast otvoriti to medparlamentarno zasedanje. Vedeti moramo, da se odnosi med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom vse bolj intenzivirajo in eh, pripisujem velik pomen posebnim stikom med eh, odbori za finance oziroma za proračun v nacionalnih parlamentih tematika, ki jo bomo obravnavali, zadeva srednjeročni pregled večletnega finančnega okvira. Kot sem dejal danes do povdne na plenarnem zasedanju, ne velja precenjevati evropskega proračuna. Njegova teža je namreč le en odstotek evropskega BDP-ja. Ta proračun je zelo jasno ukvirjen v sedemletnem večletnem finančnem okviru in trenutni okvir je začel veljati leta 2014, izteče pa se leta 2020. Večina sredstev prihaja iz držav članic in verjetno si lahko predstavljate, eh, kako stežka vsaka od držav članic seže v žep za financiranje evropskega proračuna. 10 odstotkov je tu meja, je skupina na visoki ravni pod vodstvom Mar Marija Montija tudi razmišlja zdaj o tem, kako organizirati lastna sredstva. Na institucionalni ravni torej bi Evropski parlament naredil pomemben korak naprej, če bi lahko glasoval, torej dajal soglasje k davščinam, kar bi bilo institucionalno nekaj popolnoma novega, ampak ne smemo si delati eh, nikakršnih utvar. Če bo prišlo do evropskega davka, bo o njem seveda potrebno določiti tudi na nacionalni ravni in eh, da ne bomo preveč obremenjevali evropskih davkoplačevalcev, bo to pomenilo, da je potrebno za toliko, koliko bomo dvignili evropske davke, znižiti nacionalne davke. kar zadeva kohezijska sredstva, socialne programe, skupna kmetijska politika. In 80 eh, odstotkov sredstev iz naslova teh politik gre v države članice. In to pomeni, da nam to vrsten proračun ne ponuja nekakršnega manevrskega prostora, nekakršne fleksibilnosti. Koncipiran je bil za mirnodobne čase, če pride kriza, če pride do izrednih razmer, pa se evropejci seveda sprašujejo, kaj pa počne Evropska unija in na proračunski ravni so sredstva izredno omejena, ko je gospod Juncker prevzel predsedstvo Evropske komisije, je ugotovil in s tem se strinjamo, da Evropa že deset let trpi zaradi pomankanja investicij in da je potrebno spodbuditi investicije. Instrument, ki so ga mm, oblikovali, je pač stvar nekakšnega finančnega inženiringa z učinkom vzvoda in še vedno čakamo na to, da bo prišel denar v to malho, da bomo lahko iz nje financirali tudi garancije za evropske investicijske projekte. In to je bilo zelo boleče za Evropski parlament, za odbor za proračun, kar zadeva to zelo pomembno področje investicij za prihodnost, torej obzore 2020 in pa inštrument za povezovanje Evrope, ki sta resnično nadnacionalna inštrumenta ampak ko je treba dobiti par centov, ne jemljemo sredstvom, ki gredo v države članice, ampak jemljemo sredstvom, ki so nadnacionalna, kot da bi bila Evropa nekakšen skupek nacionalnih egoizmov. Večletni finančni okvir je bil izglasovan pred volitvami v Evropski parlament za zadnji mandat, kar je olajšalo delo poslancem. In eh, vsak letni proračun je pač kos pogače večletnega finančnega okvira. In eh, dogovorjeno je bilo, da se bo ta večletni finančni okvir na pol poti pregledal, da se bodo torej upoštevali posebne okoliščine. Ker ti vsi vemo, da imamo na nek način nekakšen zastarel proračun, ki nam ne ponuja sredstev za to, da se soočamo z novo nastalimi razmerami. Eh, to smo videli mm, pri investicijah, morali smo si izmisliti poseben izvenproračunski inštrument, ki ga upravlja EIB. Ampak, eh, ko je šlo za migracijsko krizo, ko je šlo za reševanje begunske problematike, smo nekaj sredstev vzeli iz evropskega proračuna in potem pozvali države članice k širokogrudnosti, da bi lahko na ta način napolnili posebne sklade. No, ta posebni sklad mm, je bil koncipiran leta 2014, prejšnji teden smo bili z odborom za proračun v Turčiji in ugotovili smo, da od eh, najavljene milijarde v začetku februarja 2016, zaenkrat beležimo le 40 milijonov izplačil, ne več. Tako da tudi je kar nekaj inertnostni, kar zadeva naše postopke. Za Turčijo smo namenili oziroma najavili 3 milijarde, da bo Turčija lahko sprejela številne begunce, ki prihajajo iz Sirije in še vedno nismo našli načine, kako to financirati. Tako da zdaj smo v pripravljalni eh, fazi pregleda večletnega finančnega okvira 2014 do 2020 in to so tudi glavne eh, premise za pripravo naslednjega večletnega finančnega okvira. In treba se je zastaviti vprašanje, ali je pametno, da ostajamo pri sedemletnem programu ali pa ga je bolje skrajšati na pet let. No, zdaj smo pri srednjeročnem pregledu. Odbor za proračun je imenoval dva poročevalca, gospod Izabel Toma iz skupine SD in gospoda Olbrihta iz skupine ALS. E gospod Olbricht se danes žal mora upravičiti in gospa Izabel Toma. vam bo poročala o tem, kje trenutno stojimo pri pripravah na srednjeročni pregled večletnega finančnega okvira. Jasno je eno, komisija bo morala predložiti osnutek eh, resolucije še pred koncem leta 2016 in upamo, da bo to vključevalo tudi spremembo večletnega finančnega okvira. Zdaj videli bomo še, ali bo na voljo več sredstev, v kar sicer upravičeno dvomimo in eh, seveda, če bo treba spremati nujne ukrepe, bo to pomenilo zelo težke prerasporeditve in eh, tudi krčenje sredstev pri nekaterih, nekaterih eh, programih, ki so sicer že bili predvideni v večjem finančnem okviru 2014-2020. Torej, čaka nas razprava o srednjeročnem pregledu večletnega finančnega okvira. Upam, da se boste lahko omejili na dve minuti vsak, da bomo na ta način lahko dali besedo čim večjim izmed vas. Ob 16. uri nas čaka potem še drug panel oziroma druga razprava, iskanje ravnovesja med eh, novimi, nujno novimi okoliščinami in pa stalnimi političnimi prioritetami. Eh, tu je tudi vprašanje begunske krize in temu bomo namenili eh, eno uro in eno uro tudi temu, kako se lotiti gospodarske in socialne krize, predvsem na primeru pobude za zaposlovanje mladih. Torej, to bo šlo predvsem za zaposlovanje in mobilnost. Gospod Toma, besedo pa predajem vam. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala tudi vsem za prisotnost. To je resnično tematika, ki nas bo spremljala celotno leto 2016. Kot je dejal predsednik odbora za proračun Evropskega parlamenta. Pravno gledano stvari ostajajo zelo enostavne, čeprav morda na politični ravni stvari niso ravno tako enostavne. Pravno gledano, kot veste, vsako leto izglasujemo proračun, temveč eh, glasujemo v okviru večletnega finančnega okvira, ki je zdaj že kar več obdobij okvir v trajanju sedmih let. In veste, kaj vse se zgodi v sedmih letih. Tako da pravno gledano imamo pač ta sedemletni finančni okvir v tem obdobju od leta 2014 do 2020. Tu imamo zaprto kohezijsko vojnico, ki ostaja nedotakljiva. Imamo zgornjo mejo potrošnje, ki je zelo jasno opredeljena. In imamo nekaj posebnih inštrumentov fleksibilnosti in tudi celo vrsto disfunkcionalnosti, katerim se bomo tudi še vrnili. No, v večletnem finančnem okviru za obdobje 2007 do 2013, v prejšnjem torej, je parlament upravičeno ugotovil, da je pri tako dolgem obdobju potrebno na srednji rok spremeniti zgornje meje, vsaj v tistih primerjih, kjer to ni bilo dovolj dobro opredeljeno in ko gre za glasovanje potem o, srednjo, o večjete finančnem okviru 2014-2020, je parlament izpostavil vrsto primerov, po, lahko, po katerih lahko spremenimo ali revidiramo večletni finančni okvir na pol poti. In sicer natančno je tam zapisano, da pred 31. decembrom 2016, torej pred koncem leta um, mora komisija predložiti svoj eh, nov predlog. Odbor za proračun je zato tudi predlagal priporočilo na lastno pobudo, da se nekako pripravimo na stališče parlamenta, da ne bomo predolgo čakali na ta predlog komisije. Zdaj, kje stojimo v tem trenutku, nismo prav daleč. In eh, težko zdaj napovedujemo, kakšen bo izid glasovanja v parlamentu po koncu razprave, ki se je sicer že začela in glasovanje bo potekalo nekje v prvi polovici ali na prelomu leta 2016, torej tam nekje julija. Kontekst je kontekst številnih kriz, bistveno večjih je kot v prejšnjem večletnem finančnem okviru. Evropa se le stežka sooča z pritiski na njo. Zelo nemočna je, ne popolnoma, ampak zelo nemočna pri begunski krizi. Težave so s Schengenom, vse čas določene države grozijo, da bodo odšle. Včeraj je Grexit, zdaj nas čaka referendum v Združenem kraljestvu. Skratka, brez nadaljnega je treba dodati tudi ponavljajoče se krize Evropske unije in sicer zelo visoka stopnja brezposlenosti, predvsem med mladimi, 25 odstotkov mladih, ki so mlajši od 25 let, brez, je brez dela. Potem je predsednik tudi govoril že o krizi na področju investicij. Te žal ostajajo na zelo nizki ravni. Potem je tu finančna kriza, ki izkazuje tudi nove nevarnosti in potem je tu tudi kriza plačil. To pa je posebna specialnost evropskega proračuna, ker ti naš proračun po pogodbah sploh ne bi smel biti deficitaren, ampak že več let imamo težave s tem, da je bistveno več sprejetih obveznosti kot pa plačil in decembra 2014 smo imeli, ne vem, ali temu rečemo deficit ali pa zadolženost, ampak 24 milijard neplačnih računov, ki jih je bila dolžna plačati Evropska unija in seveda prej ali slej je treba te račune poplačati in eh, plačati račune eh, podjetjem, eh, raziskovalnim inštitucijam, študentom Erasmus, lokalnim skupnostim in tako naprej. No in zaradi omenjenih kriz, konjunkturnih in strukturnih, je potrebno sprejeti določene odločitve in te odločitve se še niso sprejele, bi ga še nismo zgrabili za roge in mislim, da je treba tu dodati še enega izmed razlogov, ki jih je gospod Artvi že omenil, namreč 80 odstotkov proračuna EU predstavlja denar iz držav članic in običajni refleks seveda je, da vsak nacionalni parlamentarec, kajti tam poteka razprava, mm, normalni refleks je, da se čim bolj omeji. Ta sredstva, ki tečejo iz nacionalnega v evropski proračun, da več ostane v nacionalnem proračunu. To zdaj ni nikakršna obtožba ali kakršna koli ugotovitev o vašem egoizmu, ampak to pač, eh, tako pač je, ko gre za oblikovanje proračunov, to je čisto normalen refleks. No, kljub vsemu, pa je treba veriti, da je pri vsem skupaj tudi kar nekaj proračunske neiskrenosti, kajti države članice in tu bom nekoliko bolj odločna, namreč države članice ko pride do krize, ne rečejo, aha, dobro, tu bomo zadali 4 milijarde za Turčijo, tu 3 milijarde za sprejem beguncov, 8 milijard potem za investicijski sklad, za Junkerjev načrt, eh, kajti po eni strani se denarja ne uplačuje, eh, po drugi strani pa, ko pride do neke krize, ko pride do neke jasne potrebe, ki se pojavi, pa seveda kaj hitro zahtevamo od evropskega proračuna naj da denar. Kajti pogosto velja razmišljanje, da je parlament tisti, ki odloča o porabi, ampak temu sploh ni tako. Zelo pogosto države članice same enostransko odločajo o tem, ali bodo zahtevali še dodatne stroške iz proračuna ali ne. Tako, govorili smo že o vseh teh proračunskih krizah in treba veriti, naprimer, da je migracijska kriza nekaj, kjer je bilo potrebno financirati mehanizme za prerasporeditev in pa tudi nova sredstva za zunanjo politiko, kajti tam je bilo premalo sredstva in zato se je bilo potrebno izmisliti nove proračunske mehanizme, tako da veliko ustvarjalnosti to od nas zahteva in pogosto je komisija tista, ki mora upraviti to nalogo in kar zadeva krizo financiranja oziroma investicij 300 milijard evroinvesticij nam eh, manjka od začetka krize in z Junkerjevim načrtom smo morali jemati denar raziskavam in razvoju in transportni infrastrukturi, eh, kajti nekaj je pač bilo potrebno najti te milijarde. Kar zadeva presposnost med mladimi, to so stvari še hujše, kajti v obdobju 2014 do 2020 je do leta 2016 bilo pač opravljeno nekaj dela, Eh, na področju zaposlovanja mladih, ki je 2016 je ta instrument popolnoma izginil in te aktivnosti je bilo potrebno prekiniti, kar je kar huda reč. Torej, kje stojimo danes? Kot rečeno, že prej bi bila raje nekoliko bolj previdna glede zaključkov, kajti parlament je še v fazi razprav, ampak delamo na več usmeritvah. Najprej je tu vprašanje proračunske strukture, To je osrednje vprašanje. Ne moremo še naprej imeti proračun, ki v več kot 80 odstotkih ostaje odvisen od sredstev, ki jih uplačajo države članice. Kajti nekateri celo želijo upisati v pogodbo pravilo o vračilu tega denarja v nacionalne proračune oziroma v nacionalne trge in eh, predsednika Tuji je dejal in dobro je, da to se to odvija v istem letu. Namreč skupina pod vodstvom Marja eh, Montija, ki dela na področju lastnih sredstev, zdaj tudi zaključuje svoje delo in to je skupina sestavljena iz parlamentarcev, članov sveta, članov komisije in eh, skuša na nek način premostiti to popolno paralizo proračuna. Ampak, če naj bi dejansko prišlo do lastnih sredstev v evropskem proračunu, potem je sodelovanje z nacionalnimi parlamentarci ključnega pomena, kajti davščine so v pristojnosti nacionalnih parlamentov in sodelovanje z nacionalnimi parlamenti z tega vidika se zdi je potem absolutno nujno. In eh, morda bi veljalo razmisliti o tem, kako vzpostaviti ustrezne strukture. No in potem naslednja točka, treba je izboljšati pogajanja, potek pogajanj med parlamentom in svetom, tudi to je velika tema, ampak tudi tu imajo svoje mesto nacionalni parlamenti, kajti svet, ki tu deluje kot so zakonodajalec, na nek način so odloča in je so zakonodajalec eh, na mesto nacionalnih parlamentov, na nek način lahko rečemo. No tako, toliko torej glede usmeritev, potem je tudi vprašanje mm, proračunske fleksibilnosti. Kot rečeno, zaradi imigracijske krize, begunske krize smo si morali izmisliti nekakšne proračunske satelite. To je zategalo veliko ustvarjalnosti in povzročilo je veliko težav, kajti eh, potem se tudi pojavi Eh, problem demokratičnega nadzora nad izvrševanjem proračuna in tako naprej. In eh, ti proračunski sateliti, kot jim eh, pravi gospod Artui, so tudi inštrumenti, ki jih je treba vključiti v večletni okvir oziroma pregled večletnega uh, okvira. No in potem je tudi vprašanje trajanja večletnega okvira. Izvoljeni smo bili leta 2014, večletni finančni okvir je bil izglasovan leta 2013, tako da z vidika demokratičnosti je to nekoliko vprašljivo, še posebej zato, ker bo trajalo do leta 2020, eh, ko se bo iztekel ta proračun. Tako da se kaj lahko zgodi, da ne bodo vsi, ki so bili izvoljeni leta 2014, ne izvoljeni, da ne bodo izvoljeni leta 2019. In, eh, Sprejemajo odločitve za obdobje po izteku njihovega mandata potencijalno. Tako da tu je težava, kar zadeva demokratično usklajenost proračunskega postopka in eh, tudi upletenosti nacionalnih in Evropskega parlamenta. No, potem je tu cela vrsta drugih tehničnih vprašanj, ki pa so tudi pomembna z vidika fleksibilnosti, kajti danes levi delež proračuna Evropske unije ostaja nedotakljiv, gre za poporoma zaprte ovojnice, naprimer kohezijska sredstva ostaja nedotakljiva in vprašanje tu je, kakšne možnosti, kakšno fleksibilnost imamo. No in potem je tudi vprašanje zgornjih meja in sicer ali smo sposobni dvigniti te zgornje meje. Po mojem mnenju je to absolutno nujno. Danes imamo vsaj nekaj politik, to je begunska politika, lahko govorimo tudi o varnostni politiki, o politiki naših meja, kajti če bo Schengen eksplodiral, je to morda tudi zato, ker zunanje meje Evropske unije eh, realno ne obstajajo in vse ta vprašanja je treba zastaviti. Seveda ne gre pri vsem zgolj za proračunsko vprašanje, ampak tudi iz tega vidika se je treba vprašati. Tu torej stojimo, kar zadeva naš eh, premislek. Eh, rada pa bi povedala, nekako v zaključek, da resnično računamo na nacionalne parlamente, na njihovo sodelovanje z nami. Menimo, da imamo en in drugi tisto ključno legitimnost, ki je potrebna za oblikovanje evropskega proračuna in v ta namen moramo skupaj pisati nove strani evropske zgodovine, ki jih zdaj obračamo. Hvala lepa, Izabel Toma. Hvala za to predstavitev dela, ki ga je opravil odbor za proračun v kontekstu srednjeročnega pregleda večletnega finančnega okvira. Za to besedo dobi gospod eh, Walter Kormes, ki je član odbora za evropske zadeve in eh, finance iz spodnjega doma nizozemskega parlamenta. In gospod eh, Kormes, naj povem, da polagamo velike upanje v vašo vlado, ki predseduje svetu in ki nam mora pomagati pri iskanju te tako željene fleksibilnosti. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod. Hvala lepa. Hvala lepa, da lahko sodelujem na tem sestanku o večjetem finančnem okviru. Uh, Naprosili so me naj predstavim stališča nizozemskega predsedstva o MMF-u. Moja stranka, Distrikt 66, je verjetno najbolj proevropska stranka v nizozemskem parlamentu, ampak tudi jaz sam več ne želim braniti takšnega evropskega proračuna. Zato mislim, da bi morali imeti razpravo tako na evropski, kako tudi na nacionalni ravni o prihodnosti večletnega finančnega okvira. Pred nekaj tedni je Eh, nizozemsko predsedstvo organiziralo konferenco v Amsterdamu o večjem finančnem okviru. V našem parlamentu smo slišali veliko kritik evropskega proračuna in pa MMF-a v zadnjih eh, nekaj letih. Skrbijo nas eh, proračunski postopki v Evropski uniji, prav tako pa menimo, da bi morali na treh področjih sprejeti reforme. Prvič, kompleksen in nepredvidljivi sistem strani prihodka, drugič odgovornost na strani izdatkov in pa tretjič potrebno je več fleksibilnosti znotraj večletnega finančnega okvira, se otočiti se moramo na um, pomen uh, izdatkov, ki mora imeti dodano vrednost. Torej, najprej stran prihodkov. Vse od popravkov proračuna, uh, nas še vedno preganjajo te spremembe, ki jih je, takrat, ki je sprejel takratni finančni minister uh, eh, Tajselblum. Uh, eh, torej, gre za letne proračunske popravke, um, sprejemanje različnih osnutkov in to povzroča kar nekaj hude krvi v nacionalnih parlamentih. Dobro bi bilo, če bi vse skupaj prilagodili tudi nacionalnim postopkom. Uh, Um, čakamo na rezultat uh, visoke skupine za lasne vire. No, bi pa spodbudili Evropski parlament in pa nacionalne parlamente naj uh, razmislijo o možnih reformah, zato da bi dobili smotrn in čukovit proračunski sistem za celotno Evropsko unijo. Druga tema. Stran izdatkov. Evropsko računsko sodišče nam vsako leto, torej že 20 let, govori, da uh, eh, za davkoplačevalskim denarjem ne ravnamo zelo skrbno in s tem si kopljemo lasten grob, kajti nizozemski državljani in tudi drugi državljani vedno bolj glasno spričo tega izražajo svoje nezadovoljstvo in tega več ne bomo mogli ignorirati. V zadnjih devetih letih je nizozemska podala letno izjavo, s katero je upravičevala eh, izdatke eh, znotraj evropskega proračuna, ki ga porabimo v Eh, na nizozemskem. V nizozemskem parlamentu mislimo, da bi morale države članice prevzeti odgovornost, eh, biti odgovorne za preglednost, morali bi imeti letne izjave za vsako državo, vsako leto. Tretja tema. Več fleksibilnosti in dodana urednost eh, izdatkov v Evropski uniji. Evropska unija je soočena z velikimi izzivi. Imamo gospodarsko krizo, begunsko krizo. Evropska unija pa polovico svojega proračuna pot porabi za včerajšnjo gospodarsko situacijo, kot pa za današnje uh, izzive. Uh, proračun ne bi smel biti zapisan v kamen za sedem let, morali bi omogočiti več fleksibilnosti. Menimo, da bi večni finančni okvir lahko prilagodili, lahko bi ponudili več uh, fleksibilnosti med proračunskimi poglavji, med posameznimi leti, tako da bi se lahko hitro odzvali na nove gospodarske in politične izzive. Uh, um, razsežnost, kar se tiče razsežnosti fleksibilnosti, v našem parlamentu menimo, da bi morali oblikovati jasne cilje, cilje ko gre za uh, evropsko financiranje na evropski in na nacionalni ravni. Popoln proračun bi moral biti usmerjen v projekte, ki pokažejo prave rezultate, pravo evropsko dodano vrednost, recimo na področju inovacij, uh, zaščita notranjih meja, eh, trajnostna energija in tako naprej. To so prednostne naloge, ki jih lahko Evropska unija bolje doseže kot pa vsaka posamezna država članica. O projektih bi se morali odločiti na podlagi dodane urednosti, ne pa nekakšnih fiksnih nacionalnih sistemov. Naj sklenem, gospod predsedujoči, Eh, z veseljem bomo prisluhnili drugim državam, članicam in Evropskemu parlamentu. Zanima me, s kakšnimi koraki bi lahko poskrbeli za to, da bi bil Evropski proračun bolj fleksibilen, bolj učinkovit in bolj smotrn. Kolmes. Bien. Hvala, gospod Kolmes. Dobro. Potem pa, potem ko smo slišali oba govornika, mislim, da lahko odpremo razpravo. In sicer prvi François Mark, poročevalec o, k, poročevalec o nacionalnem prispevku v Evropski proračun iz Evropskega iz francoskega senata. Pardon. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala vsem trem govornikom za ta uvod. Dobro sem prisluhnil Izabel Toma in tudi gospodu Kolmesu kar zadeva potrebo po večji fleksibilnosti, prilagodljivosti proračuna. Sam eh, menim, da je fleksibilnost pri koriščenju sredstev nekaj, kar je potrebno izboljšati. To je konec koncev tudi ena od usmeritev, ki jih je izpostavila Evropska komisija eh, za svoj predlog, ki ne bi ga predstavila sredi leta 2016 in upam, da tema bo tako, torej bolj ciljno usmerjeno financiranje in pa uporaba inovativnih finančnih instrumentov, nedvomno torej tudi nove modalitete financiranja. Vse to so zaželjene spremembe, katerim je potrebno težiti čim prej. Naj povem, da danes v evropskem proračunu 74 odstotkov izdatkov odpade na kmetijstvo in okolje. To je 40 odstotkov kohezijska politika pa 33 odstotkov, kar eh, torej pomeni, da pri teh dveh velikih poglavjih prilagodljivost in fleksibilnost eh, predstavlja nekaj, kar bi že moralo obstajati. Ampak temu ni tako. Če vzamemo primer. Solidarnost, mehanizm solidarnosti za področje beguncev, to bi lahko zagotovili v okviru kohezijske politike. No in danes smo slišali, kako nam je grški poslanec poročal, da bo njegovo državo to stalo milijardo evrov in da se obračajo v smeri Evrope ali jim bomo pomagali. In to je dobro vprašanje. E, vprašanje je, ali torej lahko v letnem proračunu lahko sprememo odločitev za delno prerasporeditev sredstev, da ne bomo ustvarjali novih e, davkov, sprememo novih davkov in prepričan sem, da državljani ne želijo, da se vse čas samo sprejema novi davki, ampak vendarle bi v obstoječem okviru lahko prerasporedili nekaj sredstev za reševanje tistih najnujnejših zadev. To je prva zadeva. Druga zadeva, kmetijstvo ali glede na razmere, s katerimi se soočamo v Evropi, kar eh, zadeva kmetijstvo, ali morda mm, ne bi mogli tu pomisliti na določene rešitve. Zdaj pravijo nekateri, da je bila liberalna politika tista, ki je zmanjšala intervencijska sredstva in eh, da je pač treba pustiti zadevam, da se same rešijo. Ampak dejstvo je, da je ta liberalna politika na področju kmetijstva vodila v neuspeh. Odprava mlečnih kvot je vodila v neuspeh in zato mora Evropa popraviti te napake in zato se pojavlja vprašanje, gospod predsednik, ali morda ne bi vendarle mogli imeti nekaj več fleksibilnosti. Eh, pri teh največjih dveh programih, torej kohezija in kmetijstvo. Žal nismo slišali predsednika govorijo brez mikrofona. Hvala. Dobro je, da so tukaj zastopani predstavniki različnih držav danes v Bruslu. Mislim, da bi morali revidirati sedanjo finančno perspektivo, ki je nastala v času fiskalne konsolidacije z dodatnim pritiskom strani gospoda Camerona. Eh, se pravi, takrat nismo predvideli današnjih kriz. Se, končni rezultat eh, teh pogajanj je bil, da smo znižali proračun z večjo fleksibilnostjo. To je bil končni rezultat teh pogajanj. Istočasno pa moramo priznati, da imamo v Evropski uniji določeno odgovornost tudi na strani odhodkov. Tudi brez uh, novih kriz in izzivov imamo od Lizbonske pogodbe večje izzive, podnebne spremembe, trajnostni razvoj. Se pravi, več moramo narediti za manj denarja. To je dejstvo. Tudi če pustimo ob strani dodatne izzive, recimo gospodarsko krizo ali Eh, begunsko krizo. Eh, sedaj je stanje nekoliko zavajujoče. Eh, to, kar se je nakopičilo neplačanih računov, torej ta velik kup neplačanih računov, smo zmanjšali. To se je pa zgodilo zaradi zaostankov, ki so nastali pri programih. Ampak sedaj smo odpravili oziroma zmanjšali ta zaostanek pri plačilih. No, kljub uh, torej, eh, če pustimo ob strani krize, kako pri zgornjih mejah, ali pa smo to bili vsaj v letu 2015, um, ehm, prav tako eh, ne moremo sedaj uh, kar premikati denarja iz prihajajočih let na sedanje. Mislim, da moramo izvesti resno revizijo. Sicer se bomo soočili z problemom, ko bodo dozoreli projekti iz eh, sedanjega. Iz sedanje finančne perspektive spet bi se lahko zgodilo, da bi se ponovil scenarij, da bi se na koncu nakupičili uh, eh, končani projekti, za katere naj bi plačali vseh računov. Uh, seveda se moramo sredotočiti tudi na migracije, na mednarodno uh, na našo mednarodno vlogo, na varnost, eh, te nove mantre o dodani vrednosti nam ne bojo veliko pomagale. Tudi tukaj sta različna, različna tolmačenja. Eh, gre tukaj za varnost, gre tukaj za inovacije, ne vem. Potem eh, treba se osredotočiti tudi na javno-zasebna partnerstva, se pravi, negovati moramo to nordijsko kulturo, Ni pa to čudežna rešitev za vse države v Evropski uniji. Če ne bo revizije, bomo torej naleteli na resne probleme. Hvala lepa, gospa Nirjada. Ehm, Hvala lepa. Pozdravljamo revizijo ali pregled večletnega finančnega okvira, ampak moramo biti strateški tako na ravni Evropskega parlamenta, kakor tudi na ravni nacionalnih parlamentov. Preveč je na kocki. Če bi naj eh, z Evropskim proračunom dopolnili prizadevanja nacionalnih držav, potem ne smemo biti neodgovorni. Um, Začeli smo z 28 milijonom eh, primankljaja za strukturnih skladih v obdobju 2014-2012. Kljub novim inštrumentom, novo strukturo je še vedno dejstvo, da eh, države še vedno sistematično zamujajo pri plačilih. To potem vpliva na programe iz obdobja 2014-2020, ki bi lahko ponudili zaposlovanje, socialno rast in tako naprej. Tako da eh, enako velja tudi za potrebe, po, eh, za potrebe beguncev. Revizija je sedaj priložnost, ki jo moramo izkoristiti za to, da smo pogumni, da smo odgovorni in da se soočimo s trenutnimi izzivi in nujnostmi. Eh, kakor je povedal tudi gospod Kunec, zagotoviti moramo, da bo na strani prihodkov vse v redu delovalo. Komisija mora imeti tukaj dovolj, uh, si vzeti dovolj časa, da se sooči z vprašanjem lastnih virov. Uh, saj potem je ta denar namenjen tudi zagonu projektov. Nek projekt na Irskem še vedno čaka na zagon. Prav tako ste govorili o tem, da bi morali zmanjšati izdatke. Jaz mislim, da bi morali eh, nehati financirati ad hoc strukture in inštrumente, biti bi morali biti morali bi biti bolj dosledni. Eh, in edini način, kako to narediti in ob tem zagotoviti demokratično kontrolo, je to, da zagotovimo, da bodo institucije eh, financirane skozi proračun. Kaj boste naredili za to? Merci, Hvala lepa, gospod Nirjada. Besedo bi Vladimir Manka. Zahvaljujem za slovo, pan predseda. Eh, z toho, čo sme tu. Hvala lepa. Glede na dosedaj povedano, mislim, da se večina izmed nas strinja, da potrebujemo eh, pravila za plačila iz evropskega proračuna. Vsi se strinjamo, da je treba plačila porabiti za projekte, ki lahko poskrbijo za rast in razvoj ter resnično dodano vrednost. povemo, da 30 eh, odstotkov eh, proračuna gre nazaj v države članice. No, ključnega pomena se mi pa tukaj zdi vprašanje lastnih virov. Na zadnjem medparlamentarnem srečanju smo slišali predstavnike Španije, Francije, eh, torej predstavnike nacionalnih parlamentov, ki so rekli, da um, Evropska unija na veliko zaostaja pri plačilih tem državam, ampak to so iste države, ki tudi ne uplačujejo v evropski proračun. Tako da ta konflikt je treba rešiti. Potrebujemo zaveznike znotraj Evropskega parlamenta, ne glede na pripadnost strankam, lahko ponavadi pridemo do dogovora. Teže je pa pridi do dogovora v svetu, zato potrebujemo vas, nacionalne parlamente, kot zaveznike. Samo tako bomo rešili probleme. Vemo, da tretje države, recimo Kitajska in druge, izvažajo k nam blago ki je proizvedeno v okolju neprijaznih okoliščinah. Zakaj ne bi teh eh, izdelkov um, obdavčili na osnovi njihovega ogličnega odtisa. To bi lahko bil eden iz dodatnih lastnih virov. Skratka, če povzamem, mislim, da mora tudi Montijeva skupina ponuditi določene predloge, potem je treba pritisniti na države članice, treba najti rešitev, kajti ta status quo se ne more nadaljevati. Hvala, ko sem dejal besede gospodu Manke, bi moral povedati, da je član skupine SD in da predstavlja Slovaško v Evropskem parlamentu. Besedo dobi gospa Eder Gardija Zabal, ki je splošna poročevalka za proračun 2016, članica oziroma poslanka v Evropskem parlamentu, ki zastopa Španijo. No, zastopa, ki je bila izvoljena v Španiji. Predstavlja pa celotno Evropsko unijo, tako recimo. Hvala lepa, gospod predsedujoči um, ko je, je govoril gospod Kolme, se je omenil tri ključne točke za večetni finančni okvir in uh, uh, zlasti uh, bi želela spregovoriti o tretji točki, o fleksibilnosti, o kateri je govoril, torej o fleksibilnosti in dodani urednosti. Uh, Res je eh, to, kar je rekel gospod Levandovski. Ko govorimo o dodani vrednosti, eh, imamo tukaj vsi eh, svoje tolmačenja. No, ampak kar se tiče fleksibilnosti, na konferenci, ki jo je organiziralo nizozemsko predsedstvo, no sama sem bila v delovni skupini, ki je obravnavala vprašanje fleksibilnosti in nismo uspeli pripraviti definicije fleksibilnosti in nismo se uspeli dogovoriti o tem, kako bi naj fleksibilnost delovala v praksi. Z eh, proračunom, eh, torej, ki predstavlja en odstotek eh, proračuna, vsakič, ko se pojavi kakšna kriza, smo lahko še tako fleksibilni, pa ni financiranja za to, da bi se soočili s to krizo. To je ključnega pomena. Vi ste govorili o zastarelih politikah v primerjavi z novimi politikami. Mislim, da nihče v Evropskem parlamentu ali pa v nacionalnih parlamentih zanika, da bi bilo treba posodobiti Evropski proračun in da bi morali bolj eh, investirati v politiko inovacij, raziskave, podnebnih sprememb, eh, trajnostnega razvoja. Mhm. Tukaj se vsi strinjamo. Problem se pojavi pri vprašanju, odkud bomo dobili sredstva za financiranje le tega. Ali bomo primerjali stare prednostne naloge z novimi prednostnimi nalogami. Na nazadnje je tako, da kohezijska politika in kmetijska politika vzame za 70 odstotkov proračuna. Ampak kaj bomo naredili? Eh, Pravo to je možno izboljšati programe o kmetijstvu, na kohezijski politiki, ampak te programe še vedno potrebujemo. Še vedno potrebujemo kohezijske sklade, strukturne sklade, zato da lahko pomagamo tistim državam, ki ne dosegajo evropskega poprečja. Kako bomo torej financirali še nove prednostne naloge? Ali bomo dali na voljo še več eh, sredstev ali pa bodo ene prednostne naloge prevladale nad drugimi? To je razprava, ki nas bo čakala ne samo v kontekstu večjetnega finančnega okvira, ampak tudi, ko bomo razpravljali o prihodnem finančnem okviru. Eh, zanima me, Eh, za kakšno opcijo bi se tukaj odločilo nizozemsko predsedstvo. Merci. Hvala lepa, Eder. Reimer Böge je naslednji na vrsti, evropski poslanec iz eh, Nemčije, član skupine ELS. Eh, Hvala lepa. Z veseljem sem prisluhnil uh, gospodu Commerceu in imam že nekaj kritičnih pripomb. Vi pravilno opozarjate na problem izjavah o zanesljivosti. Izjav o zanesljivosti, prosite. Vedno znova nas zaradi tega kritizira tudi računsko sodišče. No, ampak se vedno se spomnim, da 80 odstotkov evropskega proračuna, ki je v deljenem upravljanju komisije in držav članice, torej tukaj gre za področje strukturnih, eh, strukturnih skladov, kometijske politike, eh, to je eno izmed področji, kjer eh, nas je računsko sodišče naj bo kritiziralo. Ampak, ko smo se pogajali o finančni perspektivi za leto 2007 do 2013, jaz sem se pogajal z Janom Muldersom takrat, on je bil iz eh, skupine Alde iz Nizozemske in pa pogajal sem se tudi z gospodom Novandovskim. Takrat so se države članice upirala temu, da bi podpisale izjavo o zanesljivosti za tista sredstva, ki jih porabijo v svojih državah iz evropskega proračuna. In to je ta problem. Drugo. Dobro je, da sedaj razpravljamo o tem, eh, kaj ti um, ehm, tudi novembra smo na povabilo komisarke Georgijeve imeli konferenco o proračunu in smo razpravljali o tem, da je treba razpravljati. Smo razpravljali s tem, da je treba zagotoviti dodano urednost. Um, ehm, ampak seveda se moramo pa soočiti tudi na trenutne izzive eh, v sedanji situaciji je to toliko bolj nujno. Potem govorili ste tudi o potrebi po večji stopnji fleksibilnosti. Eh, ja, eh, s tem se lahko strinjam, ampak <laughs> ne vem, kako nam bo to uspelo. Kdo je izničil naše poizkuse da bi vnesli več fleksibilnosti v finančno perspektivo, tako v prejšnji, kakor tudi pri finančni perspektivi 2014 eh, do 2020. Torej, kdo je to preprečeval in eh, blokiral? To je bila velika večina držav članic. In moram vam povedati, če je ne bi parlament takrat rešil vsaj določenih točk, potem bi že sedaj izčrpali večletni finančni okvir. Kajti fleksibilnosti, ki smo jih izpogajali, smo že porabili. Pri teh 9,2 milijardi evrov za pomoč beguncev, eh, ki je bila sprejeta po hitrem postopku. In sploh ne bom govoril o tem, kako je ob prvi obravnavi Koreper še poleti skušal eh, nekako ta razvoj obrniti v drugačno smer. Če bi tukaj tako nacionalni parlamenti, kakor tudi odgovorni politiki v držav članic eh, od vsega začetka eh, močneje prevzeli odgovornost, potem se nič ne bo spremenilo. ne bo prišlo do napredka. In eh, to, kar se dogaja danes, je naslednje. Na eni strani ustvarjamo nove instrumente za ESM, no, tukaj gre za, za zanimiv pilotni projekt, čeprav v nekaterih primerjih tudi na račun eh, raziskave, na račun eh, prometne infrastrukture. No, ampak dobro, videli bomo. Uh, kako se bo ta program objesil, tukaj, obnesel, tukaj še nimamo končne ocene. Ne moremo pa sedaj dopustiti, da bi eh, brez kakršnekoli eh, revizije sedaj vse dejavnosti v zonanji politiki skrčili na skrbiške sklade za Afriko in pa Sirijo, potem pa bomo čakali na to, da bodo države članice ustrezno prispevale. To se do sedaj še ni zgodilo. In zato je to sedaj preizkus, ali bodo takšni inštrumenti delovali oziroma ali jih lahko kar takoj spet pokopljamo. Eh, in pa še zadnja pripomba. to, kar smo sklenili oktobra, kaže na to, da vsaj dve kategoriji več nista v stanju uh, proračunsko podpreti tiste zadeve, ki so sedaj prve na dnevnem redu. Torej, uh, vprašanje zašite zunanih meja, Frontex, vprašanje ali želimo nov zagon tudi, ko gre za. Uh, Um, našo sosedsko politiko, za pristopne programe ali želimo na ta način prispevati, da bodo mm, naše sosedne države postale bolj stabilne ali se bomo tukaj preprosto, um, ali bomo preprosto skrili glavo v pesek. Na ta vprašanja bi morali odgovoriti pri reviziji, kajti trenutno še nimamo odgovorov na ta vprašanja v okviru revizije. Uh, večletnega finančnega okvira. Razen, če se bomo lotili kohezijskih skladov, strukturnih skladov in vemo, kako bo to potem prizadelo določene države članice. Seveda pa lahko pri vsaki postavki proračunu prav gotovo najdemo neko vsaj minimalno količino sredstev, ki jih lahko tudi prerasporedimo. Ja, eh, Hvala lepa, gospod Böger, da ste umestili to razpravo v pravo perspektivo, kajti mislim, da si ne gre delati prevelikih iluzij, kar zadeva evropski proračun. Indrek Darant, ki je iz Estonije in je član odbora za proračun, pa tudi član skupine zelenih v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi meni se je zdela zanimiva prezentacija gospoda Kolmesa, ki je izpostavil, kje vidi največje probleme, ko gre za proračun. Ampak eno stvar je, da zahtevaš fleksibilnost, nekaj drugega pa je, da jo dejansko zagotoviš. To je dejansko trenutno še v rokah nacionalnih parlamentov. Samo oni lahko svoje vlade prisilijo v temeljito revizijo večletnega finančnega okvira, lahko jih prepričajo to, da je to potrebno. Sicer se bodo naši problemi pač nadaljevali. Samo nacionalni parlamenti lahko uh, tudi odstavijo svoje vlade. Mi tega tukaj ne moremo. Če svet ne bo umaknil svojega pritiska na komisijo, komisija ne bo predstavila ne pregleda, ne revizije. Naše pogodbe so takšne, da eh, mi ne moremo nikogar odstaviti po takšnem aktu. Zato se ne bo nič spremenilo. Če pa bi v države članice v svetu pri, občutile večji pritisk nacionalnih parlamentov, bi morda lahko poskrbeli za več fleksibilnosti z ustrezno revizijo večletnega finančnega okvirja. Hvala lepa. Gospod eh, Francesco Garelo, ki predstavlja Italijo, član poslanske zbornice v Rimu. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bi se dotaknil predvsem presoje tega, do kakšne mere delo te medinstitucionalne skupine, katere namen je ovrednotiti kazalnike uspešnosti pri uporabi, medrejno porabi evropskih eh, sredstev. Predvsem je potrebno evropskim državljanom prikazati, kako se porabljajo evropska sredstva, ki jih eh, omogočajo države članice in da se na ta način resnično zagotovi evropska dodana vrednost na mesto, da je, se ta sredstva porabijo v državi sami menim, da je pomembno izpostaviti to možnost, da se evropskim državljanom pokaže, zakaj je pomembno vlagati v evropske sklade. Kaj ti sicer brez nekih objektivnih eh, parametrov in kazalnikov vsak evropski izdatek ne bo prispeval k razvoju skupnosti kot celote in eh, zato je bilo potrebno popolnoma spremeniti večletni finančni okvir. Tako da mi smo mnenja, da mora ta odbor zahtevati od institucij, če se to še ni storilo, če torej ta skupina še ni izvajala tega dela oziroma da če je to delo že bilo upravljeno, da se to predstavi komisiji. Hvala. Ja, mislim, da je to ena tistih pomembnih nalog, ki jih lahko imajo nacionalni parlamenti in sicer, da vrednotijo prednosti, ki jih prinašajo evropska sredstva in da torej preverimo, ali je res, da to prispeva k rasti in zaposlovanju. To so absolutne prioritete ne pa da se pač kar tako malo dela neke investicije, zato ker pač imamo na voljo evropska sredstva in investicije, ki morda ne predstavljajo prioritetne potrebe. Torej, ali bi morda lahko nacionalni parlamenti izvajali to vrstni nadzor nad porabo evropskih sredstev? To, kar ste dejali, predvsem izpostavlja fleksibilnost in uh, neporabljena sredstva. Zaenkrat so stvari nekoliko bolje zastavljene, kajti 2014-2020 eh, tu so stvari nekoliko bile predstavljene zaradi zapletenosti, da bi na ta način tudi olajšali poplačilo zatečenih obveznosti. Ampak za leto 2017, 2018, 2019 in 2020 bodimo pripravljeni na najhujše, kajti kot je dejala gospa Toma, več kot 24 milijard neplačnih računov je bilo ob koncu leta 2014. Tako, zdaj pa predlagam, da se naši kolegi odzovejo na povedano. Nizozemska je sprejela veliko pobudo, kar zadeva proračun in videli ste, do kakšne mere ti novi inštrumenti in koncept eh, dodane vrednosti sproža razno razna vprašanja, vprašanja, katerim bo potrebno vendarle poiskati odgovore. Gospod Kulmes. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa za vaše pripombe in vprašanja. Prvič, kot član nacionalnega parlamenta se zavedam, da denarja nikoli ni dovolj. V zadnjih petih letih smo na nizozemskem za 50 milijard eh, za. 18 odstotkov BDP-ja eh, skrčili naše izdatke. Tako da tudi v nizozemskem parlamentu smo morali razpravljati o marsikaterem dobrem namenu, ki ga nismo mogli financirati. Tako da to je večna razprava o tem, da ni dovolj sredstev. In tako je tudi pri evropskem proračunu. E, imamo ta sedemletni finančni okvir, fiksen, potem pa razpravljamo o fleksibilnosti in o tem, kako bi lahko sredstva bolje potrošili. Nizozemski parlament je zato eh, podal to idejo, da bi organizirali konferenco, na kateri bi lahko razpravljali o tej temi. In strijam se, da je dodana urednost zapletena tema. To lahko Eh, za eno državo pomeni eno in za drugo nekaj drugega. Ampak naj podam primer. Ko smo na nizozemskem financirali kolestarske steze z evropskim denarjem, mislim, da to ni bil dober primer uh, izdajanja sredstev. Uh, lahko bi ta denar porabili tudi bolj učinkovito. Potem uh, vi ste podali dobro izjavo v zvezi z nacionalnimi izjavami. Ne vem, kako vam je ime. Uh, samo tri države so v zadnjih treh, štirih letih podajale nacionalne izjave, drugi parlamenti pa ne. 70 ali 80 odstotkov evropskih sredstev dejansko porabijo nacionalne vlade, zato bi one morale prevzeti svojo odgovornost, odgovarjati za izdatke. Tukaj se strinjam z vami. No, v našem tisku vsako leto, ko uh, računsko sodišče objavi svoje poročilo, tih piše o tem, kako slabo se kako slabo je Evropska unija porabila uh, naša sredstva. Uh, skratka, tukaj gre za teme, o katerih bi lahko razpravljali ure in ure. Hvala, samo ni Evropska unija tista, ki porablja denar nespametno. Države članice dobijo sredstva, ki jih da na voljo Evropska unija ampak ta sredstva tudi prihajajo iz držav članic. Če sredstva prihajajo iz držav članic in preko Bruslja potem pridajo nazaj v države članice, moramo pokazati, da tak proces dejansko ima dodano vrednost. Čujemo se, kako deluje evropska sredstva, ali zaradi evropskih sredstev pridobijo države tudi več javnih sredstev za naložbe ali ne ali so se morda nekatere države članice zadolžile, zato ker so v vsakem primeru želele porabiti sredstva, ki smo jih dali na voljo. Gospa Toma, bi zaključili s tem prvim delom. Zelo ambiciozno bo to, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada odzvala na vse to, kar je povedal naš gost. Kar nekaj pripomp je bilo podanih na to, kar je povedal gospod Kolmes. Vsi se sprašujemo, kako naj se ukvarjamo s tem večletnim finančnim okvirjem, ali naj se tudi nacionalni parlamenti v to vključijo ali ne. Vsi, ki smo bili v Amsterdamu, smo bili nekoliko presunjeni na tem, da smo govorili o večletnem finančnem okviru od 2020 do leta X, namesto da bi govorili več o pregledu trenutno veljavnega finančnega okvira naprimer, ko gre za nepreglednost pri porabi sredstev. Pogajanja pogosto potekajo z zaprtimi vrati, nacionalni parlament in Evropski parlament nimajo na voljo dovolj preglednosti, kar je nedemokratično, zato moramo celoten postopek na novo oblikovati. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Glede fleksibilnosti tu je nekoliko več nijans. Kot je rekla gospa Gardja Zabal, Pogovarjati se moramo o teh zadevah, seveda potrebujemo fleksibilnost, Evropski parlament je temu naklonjen, ampak s tem vseh težav ne bomo razrešili. Če je proračun na pol prazen, bomo težko rešili vse prednostne naloge. Ne moremo sreči enega človeka, zato da bomo oblekli drugega. S tem ne naredimo nič. Tako da veliko več bo treba postoriti na področju infrastrukture, raziskav, razvoja in tako naprej. Vprašanje dodane vrednosti je praktično ista zadeva. Verjetno se strinjamo vsi skupaj, da bi morali na nek način preveriti, ali prinašamo dodano vrednost. No, dodana vrednost. Ne vem. Ali je prednostna naloga Evropske unije ta, da reče, apsolutno moramo čim hitreje zaradi emisij CO2, zaradi delcev in tako naprej prenehati uporabljati avtomobila, da moramo uporabljati zgolj tako imenovani mehak razvoj ali bomo zgolj s kolesi sedaj vsi potovali na okrog ali obstajajo možnosti za ta mehkejši način prevoza, ki nam bo omogočil, da izboljšamo okolje, da izboljšamo zdravje evropejcev. Oprostite, to je dodana vrednost, če se znebimo avtomobilov, ampak na vaš primer kolesarskih stez sem se navezala, verjetno res ni najboljši primer, ampak. Gospod Kolmes. Moja pripomba se ni nanašala na pomen kolesarskih stez, temveč na financiranje teh stez strani Evropske unije. Tu gre za nacionalno odgovornost, še posebej na nizozemskem. To pomeni, da Evropa opredeli prednostno nalogo, se pravi, da določi, da so kolesarske steze prednostna naloga, teh kolesarskih stez pa potem ne financira iz evropskega proračuna. Evropa je tista, ki ima na voljo ustrezen birokratski aparat, ki omogoča nadzor, ampak ta aparat stane. Ja, to je tudi problem. Politike delujejo samo s pomočjo palčka, palice in korenčka, sicer ne delujejo. Če imamo samo prepovedi, potem se reko prej naletimo na zid, ker imamo ljudje dovolj. Potrebujemo regulativo, absolutno, ampak pomagati moramo tudi skupnostim, občinam, lokalni ravni. Nisem se želela spuščati v razpravo, ker bi se zdaj morala pravzaprav zaključiti to prvo razpravo. V vsakem primeru pa bi morali o tem še govoriti. Glede kolesarskih stez. Želeli smo zgolj pokazati, da je razprava veliko bolj kompleksna, kot smo si na začetku predstavljali, ne gre za to, da bi sedaj nose kriple branili kolesarske steze. Komisija je tista, ki bo opredelila zakonodajo, naprimer za širino kolesarskih stez, potem za debelino in konsistentnost materialov, pri čemer bo morala zagotoviti tudi nadzor strani računskega sodišča. Gospod Artvi, problem je v tem, da če ne boste financirali kolesarskih stez, bo komisija opredelila vse to, kar ste navedli kot obvezna pravila, ne da bi za to namenila en sam evro. Parlament tega ne bo dovolil, gospa. Naj povem še to za zaključek in da odgovorim tudi na vprašanje kolega Marka. Ali bomo imeli dovolj sredstev za fleksibilnost, milijardo za Grke, ki sprejemajo ali so sprejeli milijon beguncev? Mislim, da je gospa, kot je zabaž že povedala, da se vsi zavedamo tega, da nas napadajo, čeprav smo mi že na skrajni meji proračunskega okvira za obdobje do leta 2020. Še tri letne proračune moramo sprejeti, pa smo že skoraj da na maksimalni ravni porabe. Porabili smo skoraj da vse vso maržo na vseh možnih mejah smo že, ko gre za porabo sredstev. Nimamo dovolj sredstev za vse te zunanje potrebe, ki so se pojavile. Zavedati se morate, da smo zelo blizu popolni proračunski krizi. Veliko rešitev je pred nami, poglobljeno se bomo morali s tem ukvarjati. Kot rečeno, smo šele na začetku razprave, upam, da tudi v nacionalnih parlamentih poteka ta razprava. Razprava o lastnih virih je res pomembna. Če nam ne bo uspelo najti poti iz te situacije, države članice predstavljajo 80 oziroma 90 odstotkov evropskega proračuna in države so trenutno neuspešne, potem bomo stalno v krizi delovali nepregledno. Stalno bomo iskali nova proračunska ravnoteža, ki pa jih ne bomo našli. Se strinjam s predsednikom, ki pravi, da bi vendarle morali povdariti to, da bi morali evropske državljane nekoliko osvestiti na davčnem področju da bi morali bolj obdavčiti tudi multinacionalke, ki so preveč goljufale, medtem ko so skakale s podružnicami iz ene države v drugo, potem je tu davek na finančne transakcije. Ogromno različnih možnosti imamo, ko gre za obdavčenje in te rešitve morajo biti takšne, da ne bodo bremenile državljanov. Recept je enostaven torej, več davkov, ampak ne na plečih davkoplačevalcev. to je še posebej občutljiva enačba. Dobro, zaključili smo s tem prvim delom. Sedaj se bomo lotili bolj praktičnega dela. Sedaj bomo govorili o pomembnem vprašanju, kako najti ustrezno ravnoteže med nujnimi temami ter stalnimi političnimi prednostnimi nalogami, v tej drugi polovici večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020. Najprej bomo govorili o novih finančnih potrebah za reševanje begunske krize. Gospa Nabel Roa-Kranžon, višja svetovalka Evropske unije pri UNHCR-u. Za nekje deset minut vam predajam besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci tako evropski kot nacionalni. Lep pozdrav, predstavljam komisarjat za begunce pri Združenih narodih UNHCR. Resnično nam je v veliko čas, da lahko danes prispevamo svoje mnenje k tej razpravi in da tudi sodelujemo v razpravi. Hvala lepa odboru za proračun za povabilo. Vi ste pogosto najbolj kritični do nas, do nas Združenih narodov zlasti, ko gre za učinkovito porabo sredstev, ko gre za strošek operacij, ki jih izvajamo v okviru Združenih narodov. Nažalost se krize oziroma kriza, ki zadeva Evropo v zadnjih letih, vse bolj širi. Morda je to priložnost, da se obrnemo tudi na druge akterje, kot so Združeni narodi, ti imajo večje operativne zmogljivosti, tudi oni potrebujejo finančna sredstva, ne sicer za svoje delovanje, temveč za to, da pomagajo vsem razseljenim osebam. Slišali smo, da so države članice nekje od poletja 2015 bile soočene z vse večjimi potrebami, predvsem zaradi nepričakovane krize. Tudi nacionalne vlade so pod pritiskom, še posebej pa regionalni, lokalni organi, občine. Ti akterji so pravzaprav tisti, ki se prvi soočajo s krizo. Nikar ne pozabimo niti na predstavnike civilne družbe, na akademski krok, na univerze če ne bomo več vlagali v inteligenco, v premislek, v iskanje inovativnih rešitev na tem področju, torej na področju migracij in selitev oseb, nosimo tveganje, da bomo slejko prej zašli v slepo ulico. Poziv parlamenta je bil zelo jasen. Vi želite, da se oblikuje nov večletni finančni okvir dobro smo delali pri nekaterih vprašanjih, predvsem, ko gre za nove interne sklade na področju migracij in na področju beguncev. Dialog na tem področju je bil zelo dober. Ko boste upravljali pregled proračuna, bomo prav tako sodelovali. Tu ne gre zgolj za to, da bi potegnili črto, pogledali, kje smo to je tudi prava priložnost za to, da se še enkrat preverijo zneski, pragovi, prednostne naloge, pravila. Vse to je del tega proračunskega procesa. Mislim, da smo se zadev lotili dovolj vnaprej, zato da lahko tudi predvidimo posamezne elemente. Slišali smo že, da so se instrumenti fleksibilnosti v celoti uporabili morda bomo uvedli celo nove mehanizme. Ta nov proračunski ciklus je bil precej težaven za vse nas. Leto 2014 je bilo naporno leto. Vključili smo tudi azilni sklad Na področju notranjih zadev je prišlo do prestrukturiranja. Države članice so morale sprejeti nove načine delovanja, kar seveda ni bila enostavna naloga za vse. Naj se dotaknem še vprašanja, ki so ga že izpostavili. 24 milijard neporabljenih sredstev. Očitno obstaja vrzel med prevzetimi obveznostmi in neporavnanimi obveznostmi. To je predvsej vplivalo na delovanje humanitarnih agencij, pa tudi na samo izvedbo humanitarnih operacij, v katere je Evropska unija vključena. Zaradi pomankanja sredstev je seveda tudi na terenu samem prišlo do negativnega učinka. Za samo strukturo te razprave se mi zdi smotrno, da razlikujemo med internimi krizami, znotraj Unije in eksternimi krizami, ki se Evrope dotikajo tako ali drugače, se pravi migracijska kriza, problem zaradi vse večjega prihoda migrantov v Evropo, pa tudi beguncev, koliko jih je prišlo tudi v Afriko, na Bližnji vzhod in tako naprej. Tam se pojavljajo drugačni izzivi. če začnem s krizo, ki je prizadela Evropo, najprej par številk. Več kot milijon oseb je prišlo v Evropo od poletja oziroma od obdobja nekoliko pred poletjem pa do konca leta. Preko morja jih je prišlo toliko, nekoliko več oseb, če upoštevamo tudi tiste, ki so prišli po kopnem. kar nekaj oseb je žal umrlo pri prečkanju morja. V letošnjem letu je v Evropo prišlo že 82 tisoč ljudi, bodi si preko Grčije ali Italije. 88 odstotkov oseb prihaja iz desetih držav izvora, odkudar prihaja največje število beguncev. To velja za letošnje leto in za lansko leto, se pravi, da gre za več kot zgolj migracijsko krizo, gre za begunsko krizo. Ne želim podajati priporočil, nekaj vprašanj bi imela, če smem, izpostavljam jih bolj v premislek. Mislim, da bi morali ta vprašanja še vedno obravnavati kot nujna vprašanja. Tudi ukrepi, ki se sprejemajo, so nujni, izredni ukrepi, zato bi morda ob tem umestnem pregledu lahko razmislili o nekoliko bolj strukturiranem pristopu. Kriza se bo verjetno nadaljevala. Tudi število oseb se zna še precej povečati v prihodnje, vsaj tako kažejo naše analize še eno vprašanje, ki se omenja tudi v prejšnjem zaključku. Torej, ali naj se deluje bolj na evropski ravni, na nacionalni ravni, na obeh, ali naj uporabimo kombinacijo obeh ravni. Pomembno je, da si zastavljamo vsa ta vprašanja. Kako je potem z financiranjem? Evropski proračun nikoli ne bi smel biti nadomestek za nacionalne finančne ovojnice, ki morajo biti na voljo za reševanje tovrstnih situacij. No, morda ne ravno v tako izrednih in kriznih razmerah, kot se nahajamo v tem trenutku, ampak vseeno evropski proračun ni nadomestek, je dopolnilo nacionalnim proračunom, je dodana vrednost vprašanje, ki bi se utegnilo zastaviti, če smem. Dve možnosti obstajata, bodi si se zadeve financirajo iz evropskega proračuna, bodi si se financirajo iz nacionalnih proračunov. Prejšnji teden smo bili v Turčiji, tam smo pravili misijo in v Turčiji najdemo tako Evropsko unijo kot države članice. Niso nas uspeli prepričati v to, da je usklajevanje na najbolj najvišji ravni, da poteka najbolje. Skrbniški sklad je sklad, ki ga financiramo iz nacionalnih proračunov. Skrbniški sklad je nek dodatek k evropskemu proračunu. Tu se usklajujemo, ampak pomembno je, da zagotovimo boljše usklajevanje, da se vsa ta sredstva združijo. Ne želim tega zagovarjati, ampak vseeno, to je eden od ciljev, eden od izzivov tako pri tej krizi, ki je blizu Evrope, kot pri krizah, ki so drugot po svetu. Evropa je med 28 donatorji vendarle zelo visoko na lestvici. Glede notranje krize v Evropi, še eno zanimivo vprašanje. Ali ne bi bilo smiselno oblikovati instrumenta, mehanizma za posredovanje, za nudene humanitarne pomoči? Mandat EKA izključuje medskupnostno posredovanje, ampak če se razmere poslabšajo, naprimer, če se bo na Balkanu zaprlo meje, ali pa če se izvrši kateri od drugih scenarijev, bo Grčija bila v težavi. Zato bi morala Evropa razmisliti o dodatnih mehanizmih. Na bolje imamo sicer fleksibilnostni sklad, ampak ne vem, če se lahko sredstva dovolj hitro porabijo iz tega sklada, zlasti v nujnih humanitarnih zadevah. Še zadnja pripomba v zvezi s notranjimi krizami. Vse bolj slišim pozive, ki jih naslavljajo na finančne institucije, tudi na Evropsko investicijsko banko. Sprašujem se, kako bo potem vse skupaj delovalo, kako se bo to povezovalo med seboj. Če želimo pridobiti čas, je to dobra zamisel, zato ker naj bi te institucije imele na voljo strokovno znanje, ki nam bo omogočilo, da hitreje napredujemo. Torej, povezava med državo, v tem primeru Turčijo in Evropsko unijo, je takšna, da se v tem kontekstu težko sprejema odločitve. Morda bi EBRD, EIB, Svetovna banka ponudile svoje strokovno znanje, zato da se tudi politične odločitve sprejema hitreje. In to strokovno znanje je? Ne vem, pri gradnji šol, naprimer. 400 tisoč otrok v Turčiji trenutno ne hodi v šolo, obstaja tveganje, da bo to izgubljena generacija. Ja, nedvomno je to nov element, ki se pojavlja v tej kompleksni situaciji. 11 minut že govorim, vseeno pa bi podala še par pripomp po zvezi z zunanjimi krizami. Zastavili ste vprašanje v zvezi s skrbniškim skladom, države članice minimalno financirajo ta skrbniški sklad ali pa ga sploh ne financirajo tako, da gre pravzaprav za interni skrbniški sklad, ki se sofinancira iz instrumenta za demokracijo, iz skladov EKA in tako naprej. Ja, ampak tudi države članice bi morale prispevati sredstva, da dosežemo učinek snežne kepe in da se poveča količina sredstev v tem skrbniškem skladu. Če se navežem še na našega zadnjega komisarja, gospoda Gutjereša, ki je na Svetovnem gospodarskem forumu lani v Davosu podal zelo zanimiv govor, govoril je o novi arhitekturi humanitarne in razvojne pomoči. Ogromno se razmišlja o tem, mislim, da bo organiziran v Istanbulu maja tudi svetovni humanitarni forum. Sicer se zdaj govorimo o kontekstu izven Evrope, ampak potrebe so veliko večje od tega, kar lahko ponudi mednarodna skupnost. Uspemo financirati relativno malo zahtev. 50-60 odstotkov sredstev lahko ponudimo. Naprimer, tudi v Siriji se ne moremo odzvati na vse prošnje, čeprav vse posamezne agencije in organizacije med seboj usklajujejo. Če govorimo še nekoliko o tradicionalnem pristopu, kakšna je vloga davkoplačevalcev? Obstajajo medvladne, nevladne, mednarodne humanitarne organizacije. Te nosijo največje breme tudi v državah sprejema, potem so tu donatorji, ki skušajo sklevati svojo pomoč. Vse pa podpirajo davkoplačevalci. Torej, vse se financira s pomočjo davkov kar zadeva Evropo, to financirajo evropski davkoplačevalci. In na tej tribuni, na tej konferenci, ki sem jo preomenila, so na koncu zaključili, da je res nujno, da spremenimo tradicionalno arhitekturo, da vključimo tudi zasebni sektor kot novega akterja. Zasebni sektor ni samo zasebni sektor v smislu slabo opredeljene entitete gre večinoma za najbogatejše posameznike na svetu, na njih se lahko obrnemo. Bill Gates. Bill Gates ali pa kdo drug. No, s tistimi davki, ki jih ne plačajo v Evropi, lahko morda prispevajo k financiranju teh zadev. V svetu, kjer lahko prodajo zadnjo aplikacijo mil za milijarde dolarjev, bi morali zagotoviti vsaj minimalne humanitarne pogoje za tiste, ki se nahajajo v konfliktu, ki niso imeli možnosti, da v celoti izkoristijo svoj potencial. Kot globalna družba imamo tehnologijo, sredstva, znanje za to, da naredimo to velikansko razliko in izboljšamo pogoje življenja za vse, tudi za begunce. Do tega pa ne bo prišlo, dokler zasebni sektor ne bo postal ne zgolj so akter temveč gonilna sila pri reševanju teh nujnih globalnih kriz. Sirija je nedvomno dokazala, da star pristop ne deluje, postati moramo veliko bolj resni, ko gre za oblikovanje novega pristopa. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Frederik Valje, generalni sekretar Sveta Evropskih občin in regij CEMR. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne vem, kako je dobrodelnost vključena v javni sektor, ampak kakorkoli. Morda bi lahko poskrbeli za optimizacijo na davčnem področju, da bi si zagotovili sredstva in na tej podlagi bi lahko delovali tudi kot meceni in dobrodelniki. Vsem strokovnjakom za optimizacijo lahko povemo, kako naj se tega lotijo nima smisla, da kritiziramo vse tiste, ki se ukvarjajo z optimizacijo. Mi si želimo v Evropi, da bi te strokovnjake čim bolje plačali. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, nacionalni in evropski, rad bi se vam zahvalil, še posebej gospe Toma, za vabilo, da lahko danes na tem sestanku v Evropskem parlamentu predstavim pričakovanja občin, županov, lokalnih skupnosti ko gre za odzivanje na nujne razmere, do katerih je prišlo zaradi geopolitičnih razmer na, v pragu Evropske unije. Mi predstavljamo 55 nacionalnih skupnosti iz 41 evropskih držav, tudi iz 28 članic Evropske unije. Balkan, Turčija, Ukrajina so prav tako v našem združenju. Sam se bom danes osredotočil na skupnost znotraj Evropske unije. 150 tisoč občin je vključenih. Pri begunski krizi, tako kot pri ostalih krizah, lokalni akterji lažje najdejo rešitve, kot pa nacionalni kolegi na vladni ravni. Verjetno tudi zaradi tega, ker so veliko bliže tem krizam in so zaradi tega bolj empatični. Glede sredstev, tu gre za pomembno politično vprašanje. Pomembno je, kako bomo izvajali evropski projekt. Govorimo tudi o tem, kako naj čim bolje upravljamo z migracijami. Marca in aprila se bomo na naši ravni o tem pogovarjali. Zanima nas, kako lahko sodelujemo z institucijami, z državami članicami, da se razreši to vprašanje. Predvsem pa si želimo, da bi preoblikovali večeti finančni okvir v prihodnih mesecih. Kriza je izbruhnila spomladi leta 2015 mi smo ocenili stanje na terenu. Tistim, ki sprejemajo odločitve v Evropski uniji, pa smo pripravljeni posredovati informacije v zvezi s tem, kakšne so finančne potrebe lokalnih skupnosti, kakšen je bil vpliv na njih. Zbiramo informacije, zato želimo spostaviti Evropski opazovalni center, ki bi izpostavljal potrebe občinam in skupnostim, bi tudi pomagal uh, pri integraciji in sprejemu prosilcev za azil. Zaradi begunske krize je finančni okvir že dosegal svoje meje od januarja. Porabil skoraj da vsa sredstva. Od začetka leta je več kot 70 tisoč oseb zaprosilo za azil v obdobju, odkar je zbruhnila begunska kriza, smo sprejeli več kot 300 milijonov oseb. In kot je rekel Juncker, zaradi izredne krize potrebujemo tudi izredna sredstva. Tudi, če bi uporabili vsa sredstva, ki jih imamo na voljo v kontekstu fleksibilnosti, bi bila ta sredstva premalo, da se odzovemo na ta problem v prihodnih letih. Občine sodelujejo tudi pri sistemu kvot, pri preseljevanju, ampak stroški, ki jih nosijo, ne pokrivajo oziroma niso pokriti sredstvi, ki so na voljo niti na nacionalni ravni, niti na evropski ravni. Vlade bi morale prevzeti odgovornost za financiranje teh stroškov. Številne države dajo na voljo določeno socialno pomoč za vse te begunce, ampak količina te pomoči se je zmanjševala v zadnjem obdobju. Finska, Španija, Italija in seveda Grčija so bile priča precejšnjemu upadu sredstev. Tudi združeni narodi pravijo, da so lokalni organi tisti, ki morajo ponuditi zaščito za mladoletnike brez spremstva. Če lokalne skupnosti ne bodo dobile pomoči strani nacionalnih vlad, potem bodo težko upravljale svoje funkcije. Zdaj, obdobje 2014-2020 ste sprejeli večletni finančni okvir, ampak sredstva, ki so na voljo v tem okviru, so premalo, da bi se soočili s krizo. Premalo je sredstev in virov v državah, kamor begunci najprej vstopijo v tranzitnih državah in tudi v ciljnih državah. Pogosto ni na voljo niti zatočišč učiteljev, socialnih delavcev, psihologov in tako naprej. če za primer vzamemo Nemčijo. Nemčija je sprejela največje število beguncev. Kako so si porazdelili odgovornost? 15 milijard evrov je stala kriza Nemčijo v letu 2015. 10 milijard stroškov so nosile lokalne skupnosti, zvezdne dežele in nacionalna raven 5 milijard med 9 do 25 milijard pa naj bi bili stroški v letošnjem letu in veliko večino teh sredstev bodo prispevale lokalne skupnosti. Če upoštevamo celostno število beguncev, ki so prišli v letu 2015 v Evropsko unijo, lahko ugotovimo, da bi proračun morali povečati za 30,3 milijarde evrov, če se želimo ustrezno odzvati na krizo. Mi podpiramo stališče poročevalca, ki pravi, da bi potrebovali dodatna izredna finančna sredstva in da sredstva je treba nekje najti še več kot to. Potrebujemo dodatno fleksibilnost, zato da bomo lahko izvajali politike. Več fleksibilnosti potrebujemo tudi zato, da se poenostavi dostop do sredstev za lokalne vlade. To je vprašanje, ki je po našem mnenju izjemno pomembno. Ocenjujemo, da moramo čim hitreje oceniti možnosti za to, da se poveča del lastnih virov Evropske unije, potrebujemo tudi dodatne vire financiranja, morda bi lahko nekaj storili tudi na davčnem področju. Oblikovali smo skupino na visoki ravni za lastne vire. Želimo si, da bi ta skupina dobro delovala in da bi tudi svet na naslednjih sejah bil veliko bolj ambiciozen. Evropski proračun potrebuje dodatna lastna sredstva. Lahko bi oblikovali poseben evropski davek v ta namen, da bi lahko reševali ta problem, lahko pa bi obdavčili za neko prehodno obdobje porabo nafte in plina. Oblikovati moramo tudi pravičen ključ porazdeljevanja odgovornosti med vse ravni sprejemanja odločitev. Tudi Evropsko investicijsko banko prosimo, da poskrbi za nove namestitve, ki bi jih namenili tudi za begunce, kajti ta kriza bo po našem mnenju trajala še kar nekaj časa. V okviru obstoječih instrumentov za financiranje na evropski ravni lahko povem, da nismo namenili dodatnih sredstev, ki bi bila namenjena izključno lokalnim in regionalnim skupnostim, ki se soočajo s to težavo. Računamo na podporo nacionalnih parlamentov, pa tudi evropskih institucij pri naši želji potem, da bi zagotovili več sredstev tudi za ukrepe integracije, tako srednje kot dolgoročno gledano. Neporabljena sredstva bi lahko preusmerili, jih dali na voljo lokalnim in regionalnim skupnostim, da se bodo lahko bolje soočale s svojimi odgovornostmi in obveznostmi. V okviru EKSP-ja bi lahko zagotovili dodatna sredstva, tudi za begunce. Ampak ta nov instrument, ki smo ga oblikovali, ima svoje omejitve, potrebovali bi nekaj veliko bolj strukturiranega. Obstaja sicer še nekaj manevrskega prostora za delovanje, lahko bi se pogovarjali o sinergiji med obstoječimi mehanizmi, kot je sklad EFSI, potem med skladom za azil integracijo in ostalimi skladi tudi za razvoj podeželja. Oblikovati je treba partnerstva, zato da bomo oblikovali upravljanje na večjih ravneh, ki bo zajemalo večje število akterjev. Pristop moramo razširiti, ne samo, ko gre za spremanje odločitev o preseljevanju in odločitev na nacionalni ravni, temveč tudi, ko gre za samo fazo oblikovanja, spremljanja in ocenjevanja posameznih mehanizmov za financiranje v Evropski uniji. Zahtevamo več fleksibilnosti tudi pri paktu o rasti in stabilnosti, zlasti za občine, ki sprejemajo večje število migrantov in ki se soočajo s pomakljivimi viri. Ocenjujemo tudi, da je sodelovanje med mesti izvora in ciljnimi mesti rešitev srednje in dolgoročno gledano. S tem bomo tudi poenostavili vračanje, ko bo kriza zaključena. Evropska unija bi morala te povezave finančno še naprej podpirati v večjem obsegu, razviti bi morala tudi pobude osveščanja, naprimer projekte za izobraževanje, projekte osveščanja tudi z vidika razvoja. Za zaključek bi rad še enkrat povdaril, kako si prizadevajo vsi na lokalni in regionalni ravni, tudi na ravni občin župani. Vsi nosijo svojo odgovornost, čeprav so razmere nemogoče. V Kaleju, Kosu, Lesbosu in drugot ti posamezniki nosijo še posebej veliko breme. Evropske skupnosti so ob vaši strani, vsi si želimo, da bi ta evropski projekt bil bolj humanitaren, bolj human in upam, da nam boste podpirali pri ukrepi. Hvala. Au revoir, vous qui êtes ici, vous êtes tous membres de commission des Torej, tu ste prisotni člani odbora za finance in za proračun in eh, odločili ste se za najtežje v politiki in sicer ste obsojeni na konstantne frustracije. Ampak mislim, da vendarle lahko z razpoložljivimi sredstvi določene zadeve dosežemo. Tako, zdaj pa bi prosil, če se lahko koliko se ne da držite predvidnega časa. Najprej besedo dobi gospa Nikel, ki je poslanka iz Poljske in sicer podpredsednica odbora za gospodarstvo in razvoj, sicer članica skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsednik, dame in gospodje. Proračun Unije naj bi podpiral izvajanje prioritet Unije in sicer v imenu vseh državljanov. In zato so tudi izdatki iz začetnega proračuna podvrženi demokratičnemu nadzoru in morajo zagotavljati tudi doseganje oziroma izvajanje evropskih vrednot. Kohezijska politika je seveda odigrala svojo vlogo v procesu evropskih integracij in eh, proinvesticijska narava eh, teh sredstev je jasna in tudi rezultati so vidni našim državljanom. Ampak nismo še začeli izvajati programov za obdobje 2014-2020 in že je potrebno financirati nove drage naloge, še posebej vezane na migracijsko krizo, ampak eh, ne le o tem je bilo govora v tem prvem delu. Treba je najti tudi sredstva za nove izzive, kajti to je tudi vprašanje verodostojnosti Evropske unije. Ampak verodostojnost je tudi stvar izvajanja že dogovorjenih programov, na kar ljudje v različnih eh, delih Evrope že čakajo. O tem je govoril že gospod Levandovski in tudi sama sem v to prepričana. Moje vprašanje torej je, ali in kako si predstavljate ali si predstavljamo financiranje novih potreb, ne da bi to vplivalo na obstoječe prioritete, če ta prihajajoči pregled ne bo resnična revizija proračuna in če bodo stvari ostale nespremenjene, kar zadeva politiko varovanja zunanje meje. Hvala lepa. Merci, madame. La parole est maintenant à... Hvala lepa. Besedo dobi gospod Alan Isila, ki je član finskega odbora za finance in ki pripada politični skupini Alde. Eh, lyhyesti kommentoisin. Hvala lepa. Eh, no, eh, splošna načela poznamo, tukaj gre za javni denar Evropske unije, ki je uporabljen na nacionalni ravni, na ravni regiji. Potem je treba upoštevati načelo preglednosti, potem javni nadzor in pa tudi odgovornost. No, kar se tiče politike do beguncev, smo seveda tukaj naleteli na velik problem. Ta tok je prišel k nam eh, nepričakovano in v nepredvidljivih razsežnostih to je tako nacionalni problem, kakor evropski problem in to je tudi problem seveda za naše finančne okvirje. Če torej eh, tukaj eh, izračunamo izdatke, primankljaje, ali bodo tudi tukaj veljali evropski kriteriji, če bo prišlo do proračunskih primankljajev, tukaj bi se morali uskladiti to je neko tipično vprašanje, kjer eh, bi lahko sodelovali nacionalni parlament in Evropski parlament. Gre za vprašanje, ali lahko vplivamo na lasno vlado, morda tudi na razmere v svetu. Vprašati se moramo, ali lahko tukaj razvijamo nove finančne instrumente. To je pomembno pri izdajanju javnega denarja, moramo seveda se vedno vprašati tudi učinkovitosti tako porabljenih sredstev. Hvala lepa. Besedo za dobi gospod Reimer Böge. <clears throat> Hvala lepa. Zahvaljujem se za vaše prispevke. Eh, predstavnica UNHCR je prilila. Einstimmung war mit dem, was tatsächlich später anbetrifft. Je nekako dregnila v našo rano. E, res je, da še nikoli nismo imeli donatorske konference, kjer bi dejansko dobili vsa obljubljena sredstva. Vsi smo se naučili, e, da je mednarodna, da je mednarodna skupnost do sedaj popolnoma zanemarjalo to krizo. Um, svetovni program za prehrano se je tudi znašel v velikih težavah, ker so jim, jim dali morda nekaj več denarja kot v preteklih letih, ampak niti približno ne dovolj in zato so se begunci odpravili k nam. Takšna je realnost. Zato sledijo naslednja politična vprašanja. Ali nam bodo tukaj dovolj zagotovila iz Londona? Eh, kakšna dodatna zagotovila imate morda vi, eh, kako dolgo bo vse skupaj trajalo. V Londonu smo videli to razliko med državami, ki se močno angažirajo na eni strani in pa eh, druge države, tudi iz bližnjega in srednjega vzhoda, ki ostajajo nedejavne. Morda bi tukaj potrebovali nek učinkovitejši mehanizem, kjer bi se lahko hitreje odzvali, ne pa da eh, traja mesece, preden se vsi sestanemo in podamo določena zagotovila. Potem druga točka, ki sem jo pravkar opazil. Sklad za Afriko, ki ga je predlagala komisija. 1,8 milijard za prerasporeditvijo sredstva iz Evropskega. Eh, proračuna. Nacionalni prispevki do sedaj znašajo 81 milijonov od 1,8 milijarde. Pri skrbniškem skladu Madat 500 milijonov z prestrukturitvijo iz eh, sosedskih programov do sedaj 60 milijonov na podlagi številk uh, vidimo tudi, da prihaja do sprememb begunskih tokov. Nekoliko manj jih je iz Sirije, konstanten pritisk iz Iraka in pa uh, porast begunskega toka iz Afrike. In, uh, problem je tudi v tem, da smo bolj ali manj tukaj obdani z uh, nedelujočimi državami. Uh, Kako bomo se torej dogovorili o ponovnem sprejemu eh, beguncev, migrantov, ki nimajo pravice do statusa beguncev ali eh, političnega azila? Dolgoročno bomo se tukaj morali angažirati tudi v primeru teh propadlih držav. Ne moramo vse prepuščati Turčiji. In tukaj smo spet pri uh, začetku. Uh, ni dovolj samo denar, močnejši politični angažma bomo potrebovali, če bomo želeli bolj stabilno soseščino. Moramo pa se seveda vprašati tudi, kaj smo naredili narobe pri naši sosedski politiki. Očitno je, da ta ni delovala. Morda bi se morali bolj osredotočiti na financiranje projektov, tako da bo uh, Um, njihov učinek dosegel ljudi na terenu ali pa bomo tukaj samo financirali nekakšne uh, projekte oligarhov. Tudi na to vprašanje se moramo odgovoriti in ne smemo si delati iluziji. Pomembno je, da imamo definicijo varnih držav, ampak če ne bomo pozorni, če ne bomo se angažirali, potem bodo tudi tiste države, ki so sedaj klasificirane kot varne, lahko hitro zdrsnile v težave, recimo tiste na, Balkane, na Balkanu. Eh, skratka, vsem tem se je treba uh, pogovoriti. In pa še nekaj, gospod predsednik. 80. člen Lizbonske pogodbe govori o solidarnosti držav članic med seboj, tudi v primeru begunske krize. Gre torej za pravično porazdelitev bremen. Po, mojem, eh, po mojih informacij je komisija rekla, da bi lahko tudi recimo sklad za razvoj eh, podeželja ali pa druge sklade bi lahko eh, uporabili za ukrepe za reševanje begunske krize. Uh, Eh, in tukaj ne govorim o nacionalnih skladih, morda bi tudi strukturne sklade morali uporabiti za to, da bi se lahko soočili z temi novimi finančnimi izzivi. No in če, imamo, če imamo sedaj še problem z kvotami, tukaj moram reči naslednje. Moramo se vprašati, ali želimo biti kljub suverenih držav, trenutna situacija kaže, da to ne deluje. Uh, ali pa smo sposobni dolgoročno zagotoviti eh, svobodo in eh, dobrobit Evropske unije, eh, tako, ko smo ujeti med Putinom in Trumpom, če se lahko tako izrazim. Če to želimo, potem tukaj obstaja enostaven model. Približno 30 milijard evrov bi stalo financiranje in uh, oskrbe beguncev, ki so že pri nas. Um, to bi morali urediti na evropski ravni tudi uh, z ustrezno zaščito zunanih meja, uh, razbremeniti pa bi morali tiste države, ki imajo prekomerno obremenitev tukaj. Torej tudi, eh, tudi potrebovali bi takšen sklad na evropski ravni, da bi lahko pomagali tistim državam, ki so trudno najbolj obremenjene. Merci, monsieur Bog. Hvala lepa, gospod Böge. Ja, treba se tudi vprašati, kako ponovno spostaviti mir, kajti v Siriji imamo 80 milijonov razstrelnih oseb in eh, veliko število jih je zdaj pred turško mejo, ki je ne morejo več prečkati in mislim, da združni narodi zdaj že postavljajo taborišča na sirski strani pred turško mejo. Turčija skrbi za to. No, skratka, vidite, stvari se zelo, zelo hitro spreminjajo. Tako, besedo dobi gospod Marija Tolpanen iz finskega parlamenta. Dane je poslanka Evropskega parlamenta iz Finske. Eh, olemme puhuneet tässä koko tämän päivän ajan aika paljon nimenomaan. Vana. Danes razpravljamo predvsem o beguncih. Sama bi želela poudariti naslednje. Razmisliti moramo o tem, kdo sploh so ti begunci. Imamo begunsko krizo, imamo pa tudi kriza v naši azilni politiki. Tukaj gre za dve različni skupini. Po eni strani naše proračune obremenjujejo gospodarski migranti, ki prihajajo na nezakonit način v naše države in potem tam dobivajo socialne prispevke. To je problematično tudi v okviru direktive o napotitve delavcev, kjer eh, so seveda eh, tudi ti delavci upravičeni do socialnih prispevkov. No, seveda vse to skupaj zelo veliko stane. Če bomo skušali vse probleme rešiti hkrati, potem nisem prepričana, da nam bo to uspelo. Mislim, da bi morali si zastaviti prednostne naloge. Eh, vprašati se moramo, z katerega vidika se želimo lotiti tega problema. Na finskem pravimo, da se je treba lotiti vsakega problema na ločen način. Pravimo, da lahko z eno sekiro prerežemo samo eno deblo. Mislim, da bi v tej krizi morali razmisliti, kaj eh, je naša prednostna naloga. Potem se moramo vprašati, se želimo najprej lotiti eh, gospodarskih eh, migrantov, beguncev, azila. No, pravkar je gospod Brgo govoril tudi o svobodi, to je sploh naša glavna prednostna naloga. Seveda pa nas vse skupaj skrbi tudi, uh, nas skrbijo tudi podnebne spremembe, manj je na voljo vode, manj je na voljo življenskega prostora, predvsem v Aziji. In to nas, eh, to pravzaprav ni presenetljivo. Ehm, prav tako kot eh, ni bila presenetljiva Eh, ni bila presenečenja ta begunska kriza. Vemo, da bomo k malu lahko vsemu skupaj prišteli še podnebne begunce. Ko sem jaz bila otrok, smo na finskem imeli tri meterske kupe snega, eh, otroci smo se igrali v teh kupih snega, sedaj pa celo zimo samo držuje. Torej jasno je, da prihaja tudi podnebne spremembe. Metafor hvala, hvala tudi za vaše modre metafore. Zdaj pa še zadnji govornik, in sicer Izabel Pires, in sicer je poslanka v portugalskem parlamentu in sicer iz skupine Gue Bloco de Esquerdo. Esquerda. Se upravičujem, ker sem napačno izgovoril pravi predsednik.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 Istočasno iščemo še eh, rešitve za gospodarsko, finančno krizo, borimo se za humanitarnimi krizami, za begunsko krizo, ruši se šengenska ideologija, potem tudi eh, brezposelnost mladih je zelo zaskrbljujoča na evropski ravni, potrebujemo več investicij, tudi o tem je treba poglobljeno razpravljati. Eh, Skratka, vse te politične prioritete bi se morale odražati tudi v proračunu. To je glavno vprašanje, katere naj bodo te politične prednostne naloge, ki se morajo odražati v proračunu. E, tukaj bi želela izpostaviti e, nek problem, ki e, ima v nekaterih državah zelo velike razsežnosti. Namreč govorim o brezposelnosti mladih to je velik problem tudi pri nas na portugalskem. Uh, schema za um, podporo mladim bi nam naj pomagala pri boju proti tem problemu, ampak moramo se najprej vprašati, v kolikšni meri je ta program učinkovit, ali je za leto 2016 predvidena tukaj kakšna evalvacija. Jasno postaja, da že zagnani pro, programi niso niti blizu temu cilju, da bi ustvarili več delovnih mest za mladih. Mislim, da bi morali uh, imeti razpravo uh, o tem programu, morali bi oceniti njegovo učinkovitost, istočasno pa moramo razpravljati tudi o kakovosti delovnih mest. Uh, pogosto gre tukaj za prekarna delovna mesta in tako naprej. No in pa ob koncu še vprašanje beguncev. Govornica je prekinjena. O mladih bomo govorili pri naslednji razpravi. Torej, eh, spet govornica, še nekaj o begunski krizi. Tukaj obstaja tukaj postaje očitno, da je treba uravnotežiti prizadevanja držav članic. Nekatere države so sprejele zelo veliko beguncev, spet druge ne. Mislim, da eh, bi se morali na krizo odzvati mm, na solidaren način. Ne smemo dopustiti, da bi se države članice razhajale pri tej krizi pomagati je treba tudi Grči in uh, Italiji. Skratka, biti bi morali bolj solidarni. Hvala lepa se dobi gospod Ralf Brinkhaus, ki je poslanec v nemškem Bundestagu in ki je član skupine ELS. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das. Hvala lepa, gospod predsedujoči nekaj o temi financiranja pomoči beguncem. Preseneča me, koliko držav omenjajo kot tiste, ki so najbolj preobremenjene. Meni se tukaj zdi dejstvo, da preobremenjeni, predvsem Švedska in Nemčija, vse druge države pa se um, osredotočajo na to, da bi begunce, ki so pri njih čim prej spravili v Nemčijo ali pa na Švedsko. Uh, tudi, ko omenjate Francijo in Calais, moram res reči, da Francija pa res ne spada med, državam, med države, ki bi bile prav posebej obremenjene. Eh, če govorimo o finančni pomoči za begunce, potem bi do tega prav gotovo bile upravičene Švedska, Nemčija, Italija, veliko drugih držav pa ne. Eh, jaz bi tukaj rekel naslednje. Naloga naše generacije je, da presežemo to begunsko krizo. Eh, ne smemo vsega skupaj reševati s prekomernim zadolževanjem ne smemo vsega puščati prihajajočim generacijam. Kolegica Finska ima prav, prihajajoče generacije se bodo soočali z podnebnimi in drugo, drugimi krizami. Skratka, mi moramo najti rešitev, kako rešiti to begunsko krizo. In pa še zadnja pripomba. Nemčija prav gotovo naredila veliko napak, tudi ko gre za sprejem beguncev, pravičencev do azila in tako naprej. Ampak Dejstvo je, da imamo sedaj nekakšno selitev ljudstva. To, če mor smo priča sedaj, je samo začetek. Ljudje se bodo selili zaradi podnebja, zaradi konfliktov ali pa zaradi vojen. Če ne bomo našli skupnega evropskega odgovora, če bo vsaka država počela svoje in se bo skušala izolirati, potem bo propadla Evropa in potem tudi ne bomo našli rešitev uh, uh, za države v Afriki, na Bližnem vzhodu, ne bomo jim mogli ponuditi neke življenjske perspektive. Eh, do konca februarja bomo morali najti odgovor na ta vprašanja. Če ne bomo našli odgovorov, potem bo Evropa v naslednjih nekaj mesecih eh, in letih pred zelo velikimi težavami. Hvala lepa in še zadnja, gospa Nerjada. Ne bom vas predstavljal, ker ste govorili že v prejšnjem krogu. Izvolite. Hvala lepa. Želela bi izpostaviti človeški strošek, strošek, ki ga predstavljajo brezposelni mladi. Na Irskem imamo zaradi tega recimo velike probleme na področju mentalnega zdravja. Potem, to, o tem bomo govorili v naslednjem sklopu, gospod Nerjado, o mladih. A v redu, hvala. Dobro, potem pa naj bo to to, kar zadeva begunce. Torej, to je vprašanje spremnih pogojev v evropskih državah, v Nemčiji in Švedskem, lahko bi govorili tudi o Italiji in Grčiji in eh, tudi o nekaterih drugih državah. Vse to predstavlja resen problem znotraj Evrope imamo pa tudi zdaj eh, potrebe izven v Turčiji, lahko bi dodali še Libanon, Jordanijo in druge države. In eh, potem je tu tudi celotna subsaharska Afrika. Videli smo, do kakšne mere je vrh v Lavaleti pustil dokaj grenak preokus, kaj te stvari se niso res premaknili naprej. Dobro, zdaj pa naprej gospod Palje, potem pa gospa Ego Gižon. Hvala lepa, rad bi samo našim nemškim kolegom povedal, da ne govorim v imenu naše vlade, govorim le v imenu lokalnih in regionalnih oblasti in še kako se zavedam prizadevan, ki so jih izkazali nemški župani, namenim župana Minsna župana eh, Dunajeva in številni drugih županov v Srednji Evropi, ki so se zauzeli za eh, begunce. Tako da naj povem, da solidarnost ni neka izbira ali neka možnost v Evropi. Evropska angažiranost je tista, ki je tema solidarnosti in to velja za vse politike, še posebej pa za sprejem beguncev in popolnoma se strinjam s tem, kar je dejala finska parlamentarka, rekoč, da je ta kriza le eden od elementov krize, s katerimi se bomo soočali dolga leta in eh, to zahtevamo, da spremembo evropske azilne politike, morda tudi evropske agencije na tem področju, v vsakem primeru neko skupno politiko na področju azila in eh, sprejema beguncev, to je nekaj, kar se mi zdi absolutno nujno. Ja, upam, da boste uslišeni, kajti 28 držav pomeni 28 različic sprejema beguncev, kar kaže tudi na to, kako velik napredek bo še potreben. V vsakem primeru je sporočilo, ki ga lahko podate kot eh, generalni sekretar Evropskih lokalnih skupnosti, je lahko ta, da se evropska sredstva, kohezijska in strukturna, uporabljajo tudi za izboljšanje pogojev sprejema. Ker sicer nam ne bo uspela. Ne, seveda, gledajte, ne bo nobenih čudežev, Evropa ne bo kar ustvarila novega denarja. Z denarjem, ki ga imamo, se je treba pač soočati z prioritetami. Ne vem, kdo lahko reče, da begunec ni prioriteta. Morda bo kakšen kilometr avtoceste manj, kakšen most manj in kakšna kolesarska steza manj. O tem govorim. Hvala lepa. Ja, podpiramo to, kar je bilo rečeno. Namreč, če bi imeli bolj neposreden, bolj. Eh, odprt pristop za lokalne skupnosti občine do evropskih sredstev, bi to že bil velik napredek. Konkretno to pomeni, da se zdaj pogovarjamo z županom Soluna, da bi razvili kapacitete za 1500 oseb za njihov sprejem v Solunu, poleg vsega tistega, kar že je da bi na ta način poskušali priti do številk, ki so bile dogovorjene 19. oktober na Balkanskem vrhu. In če se zagotovi neko zagotovilo za neposredna sredstva brez ne vem koliko ravni odločanja in procedur, potem bi mislim, da bistveno bolj fleksibilno lahko peljali stvari naprej. Tako da, to bi bil moj zaključek, podpiram to, kar je bilo rečeno. Dobro, hvala lepa, zdaj prehajamo še na zadnji sklop gospa Nerjada, pripravite se, kar zadeva finančne potrebe za premostitev socialne ekonomske krize, primer pobude za poslovanje mladih. Ob 18. bomo končali, točno, kar pomeni, da imamo 45 minut in to mislim, da ne bo zajedlo v vaš čas gospa Inčerti, ki je poslanka v italijanskem parlamentu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, zelo mm, jedrnato in hitro se bi lotila še enega problema, ki je bil izpostavljen. In predvsem bi rada izpostavila pozitivno aktivnost Evropske unije, po našem mnenju, namreč kako ste se lotili programa, ki začenja dajati že neke pozitivne rezultate, pozitivne sadove. E, gre nam reč za financiranje iz socialnega e, sklada in sicer gre za program jamstva za mlade, ki je zelo pomemben za tiste države, kjer je brezposlenost zelo visoka, vključno z Italijo, kjer je ta više od 25 odstotkov. In tu gre za mlade od 15 do 24-25 let. gre za tiste, ki niso zaposleni in ki niso v izobraževanju ali usposabljanju. In zelo koristno se mi zdi, da zdaj, ko se pripravlja srednjeročni pregled proračuna oziroma finančnega okvira, da ugotovimo, da gre v tem primeru za ukrep, ki po našem mnenju eh, potrebuje dodatno podporo, ki ga je treba dodatno financirati. Tako da hvala tudi predsedniku odbora za proračun, da mi je dal to priložnost, da se pogovorimo o potrebi po podaljšanju te evropske pobude s naslovom Jamstvo za mlade in zdi se mi še kako pravilen interes, ki ga pripisujemo temu ukrepu, ki ga jaz razumem kot zelo inovativnega, začel, začela je delovati pred tremi leti, 2013. In rada bi z vami delila nekaj premislekov, ki se mi zdijo pomembni, in pa tudi nekaj podatkov, da nekako vidimo, kako dalje smo prišli s to, s tem, eh, s to pobudo. No, dejstvo je, da to ne zadeva le nekaterih držav, Italijo, Portugalsko, eh, Španijo, pa tudi Francijo do neke mere. Tudi makroekonomske napovedi, eh, ki jih je komisija nedavno objavila, kažejo, da tudi da je četrto leto po koncu najbolj akutne tega obdobja krize, se zdi, da se še ne izrisujejo signali dovolj eh, močne rasti, da bi na ta način lahko bistveno eh, znižali stopnjo brezposobnosti, še posebej brezposobnosti med mladimi. Gre tudi za pomembne signale eh, bistvene krepitve investicij. To so še naprej zelo šipki signali in tudi BDP držav članic, kot je bilo že omenjeno danes do povdne, so le na ravni 1,9 odstotka eh, rasti, eh, čeprav so napovedi za leto 2017 takšne, da bo prišlo do rasti, pa vendarle še pod dvema odstotkoma. Tako da tudi podatki iz področja zaposlovanja kažejo določene signale zelo zmernih izboljšav, pa vendarle so to izboljšave, ki naj bi na, v evroobmočju znižile brezposlenost eh, na raven, sicer še vedno nad desetimi odstotki, ampak to je manj kot prej. Kar pa zadeva brezposlenost med mladimi, tu se vendarle kaže počasi nekakšen obrat v trendih, pa vendarle so te stopnje še vedno zelo visoke decembra 2015 eh, smo še vedno pri 21-22 odstotkih na ravni EU. Potem je prišlo do bistvenega eh, zmanjšanja v primerjavi s preteklim letom, pa vendarle eh, je to še vedno bistveno premalo, kajti prej smo imeli 22-23 odstotno brezposlenost. Tako da to velja za celotno Evropsko unijo in v celotni Evropski uniji tvegamo nekakšno izgubljeno generacijo, eh, ki se sooča z brezposelnostjo. Eh, številni eh, so še vedno izven šolskega sistema in sistemu uspos poklicnega usposabljanja. Tako da svemo, da je v tem kontekstu potrebno na hitro nekako podati poročilo o glavnih dosežkih in glavnih značilnostih te pobude v Italiji, tako da boste lahko skupaj eh, z nami razmisli o ukrepih in o učinkih teh ukrepov. Prva pozitivna zadeva te evropske pobude, kar zadeva zaposlovanje eh, mladih, je možnost vzpostavljanja resnega dialoga, izmenjave informacij o najboljših praksah, ki smo jih razvili na nacionalni eh, ravni in sicer v kakšni optiki vzajemnega učenja. Kot veste, je Italija druga najpomembnejša država prejemnica teh sredstev Evropske unije. Naj spomnim na nekaj podatkov, več kot 560 milijonov evrov, to je velik znesek, seveda sorazmerno tudi za stopnjo brezposobnosti med mladimi v Italiji se sicer znižuje, eh, za eno odstotno točko, je šla ta brezposobnost dol v zadnjem letu, ampak decembra 2015 smo še vedno bili pri 37,9 odstotkih brezposobnosti med mladimi. Eh, ta sredstva, ki jih torej daje na voljo eh, skupnost, eh, se prelivajo v nacionalni program, ki ga vodi Ministrstvo za delo in socialno politiko, ki je skupno dalo na voljo milijardo in pol eh, evrov sredstev. Torej, poleg 560 milijonov iz Evropskega socialnega sklada, eh, še nacionalna voljnica oziroma nacionalno sofinanciranje, eh, kar velja za vse države članice. Zdaj, kdo je sodeloval vse pri tem programu? Milijon 720 tisoč mladih med 15 in dvajset. In eh, petnajstimi leti gre torej za tiste, ki niso zaposleni, ki niso v izobraževanju, ki niso v usposabljanju eh, in ki so izkazali interes za to, da se vključijo eh, v aktivno prebivalstvo. Podatki, ki jih dobivamo vsak mesec od ministrstva, vsak mesec objavljate podatke na eh, spletni strani in tu vidimo, da je skoraj da milijon mladih sodelovalo v teh programih, mm, razen seveda tistih, ki niso izpolnjevali pogojev ali kakorkoli. Torej, več kot 500 odstotkov celotnega, eh, celotne populacije upravičnih mladih je sodelovalo, več kot 600 tisoč takšnih eh, enot je bilo eh, registriranih in več kot 200 tisoč jih je sodelovalo v ukrepih, ki jih predvideva ta program. To torej pomeni, da se pri nas število registriranih več čas povečevalo in sicer za približno 10 tisoč na teden. In to se mi zdi zelo pomembno. Poleg tega je treba povedati, da kljub stalnemu povečevanju števila registriranih se tudi vloge rešujejo vedno hitreje. Samo en podatek, januarja 2015 je za 5 odstotkov poraslo število registriranih. Seveda, bolj, ko je program eh, poznan, več ljudi van vstopa in eh, za 6 odstotkov se je povečalo število mladih v primerjavi s preteklim mesecem, tako da vse čas prihaja do povečevanja. Torej, v trenutni fazi je več kot 70 odstotkov registriranih eh, sodelovalo v teh programih in podatki kažejo, da se tudi vse bolj skrajšuje čas od trenutka, ko se mladi registrirajo, do trenutka, ko jim agencije oziroma zavodi za poslovanje v našem primeru eh, prevzamejo njihov primer. Tako da ti podatki so na voljo, eh, tudi številni drugi, ampak poanta je v tem, da je ta aktivnost ki je sicer nekoliko počasi začela mm, delovati, vendarle je zdaj uspešno pomaga eh, številnim mladim brezposlitem. Zdaj je bilo sprejetih kar nekaj ukrepov, to so podatki ministrstva za eh, delo, ki že eh, predstavlja več kot 18 odstotkov vseh sredstev, ki so bila dana eh, na voljo. To so torej nekako številke, ki kažejo, da ta pobuda počasi dosega svoje cilje eh, in seveda ostajajo pomembne razlike med regijami. Tu je seveda tematika izobraževanja, to je vezano tudi na stopno razvoja posameznih regij najpomembnejši vidik naše italijanske izkušnje pa je, da je ta aktivnost eh, jamstva za mlade predstavljala mm, možnost drugačnega razmišljanja o politikah eh, aktivnega zaposlovanja. Vedno smo delali na področju pasivnih politik eh, in ta mehanizem jamstva za mlade pa je sprožil razmišljanje tudi pri drugih uh, ukrepih aktivne politike zaposlovanja in tudi procesi reform v Italiji so uh, že v teku, kot veste, prišlo do reforme uh, zaposlovanja, tako imenovani Jobs Act, uh, potem tudi reorganizacija vseh služb, ki zagotavljajo podporo brezposlenim v posameznih regijah. In eh, potem je nova agencija na nacionalni ravni, tu bom zaključila. Gre za pomembno izkušnjo, ki jo ponuja jamstvo za mlade in vse to kaže, da je možno vzpostaviti nekakšno mrežo, to velja za nas, ampak verjamem, da to velja tudi za druge evropske platforme. In sicer gre za mreže so bile zelo koristne med različnimi ravnmi. Bom hitra. Če se lahko po, počasi približate zaključku, pravi predsednik. Dobro. Ja, še veliko bi lahko povedala, ampak dobro. No, gre torej za proces, ki je še v teku. Eh, bi pa ga bilo potrebno še nekoliko nadalje razviti eh, in sicer v pozitivno smer. Mislim, da je pomembno povdariti, da velja to obrednotiti pozitivno tudi z simbolnega eh, vidika. Namreč gre za program z omejenimi sredstvi, ki je na zelo otipljiv način pokazal vlogo dodano vrednost Evropske unije in je omogočil boljšo vključenost naših mladih v trg dela kljub težavam, ki jih povzroča gospodarska kriza. Dobro, hvala lepa. Boste še dobili besedo, ko boste odgovarjali posameznim govornikom. Besedo pa zdaj dobi gospa Nirjada, ki je že prej začela, pa sem jo prekinil, se upravičujem za to. Izvolite. Oh, girl, Margaret, well, the... Hvala lepa tokrat bom govorila o pravi temi, čeprav sem želela govoriti tudi o beguncih. Torej, brezposelnost mladih je na Irskem uh, zelo pereč problem. Imamo uh, drugo najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih. Uh, Ena četrtina ljudi je brezposelnih in to predstavlja za mlade zelo velike probleme. Imajo tudi duševne težave, uh, kajti ustvarja se vtis, eh, da lahko bolj si skočijo v reko ali pa na letalo in se preselijo drugam. In to je strašljivo. Na tisoče mladih se seli iz Irske in nespremljivo je, da je schema jamca za mladih sedaj nekako zablokirana, ni pravih zavez, eh, da bi jo resnično izvajali. Eh, v EU, na Irskem smo že imeli sicer svoje scheme za zaposlovanje, ampak eh, te scheme imajo zelo malo podpore, ljudje se morajo dejansko, eh, torej dejansko morajo plačevati za to, da se lahko udeležijo v teh schemah, eh, ne pa da bi na podlagi tega kaj zaslužili. Tako da naši mladi ne čutijo te gospodarske oživitve, o kateri govorimo in skrbime, da jih eh, tako zlahka odpišemo, čeprav so oni tisti, ki bodo podedovali to našo Evropo in so zmedo, ki jo mi tukaj ustvarjamo. Mislim, da bi morali bolj pritisniti na nacionalne parlamente in seveda, ko bo prišlo do evalvacije, moramo poskrbeti za to, da ne bomo te scheme spet potisnili ob, kot, eh, ob stran kot nekaj nepomembnega. Potrebujemo ustrezne strukture, potrebujemo ustrezne vire, usposabljanje in uh, vse to je potrebno za to, da bomo lahko zagotovili prihodnost za naše mlade ljudi. Uh, mlade ljudi namreč trenutno na Irskem nikakor nimajo prihodnosti. No, Vladimir Manka. Hvala lepa, besedo dobi Vladimir Manka. Ďakujem, pán predseda. Počúvam všade na tento projekt same pozitívne ohlasy. Hvala lepa. No, slišal sem veliko pozitivnih uh, odzivov za to idejo. Uh, na Slovaškem smo financirali projekte in šest mesecev kasneje uh, je bilo 86 odstotkov ljudi, ki so bili del tega projekta v okviru scheme za poslovanje mladih, uh, je dobilo delovno mesto. No, v proračunu 2016 pa je svet med pogajanji rekel, da ne moremo sprejemati zavez za to leto, kajti najprej je treba evalvirati projekt. Na srečo smo mi ustrajali, zahtevali smo, da je treba ta projekt oceniti sedaj, kajti ministrstva so imeli. Ministrstvo so imela vse podatke na razpolago. Uh, Nažalost, revizije še ni, dobili jo bomo v prvi četrtini letošnjega leta. No, ampak širše gledano, kako lahko uh, svet eh, trdi, da je ta schema popolnoma neuspešna, če pa mi financiramo zadeve, ki dejansko prispevajo k zaposlovanju mladih in k rasti. Tako da prosim, treba je poskrbeti za solidarnost med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Uh, svetu moramo povedati, da njihovo stališče v pogajanjih v proračunu ni bilo najboljše. Že, med, Hvala lepa. Zdaj pa se obračam k Izabel Pires, ki je prej omenila tudi problem zaposlovanja mladih. Želite še enkrat besedo? Obrigada. Um, ehm, tanto retomando uh, a temática um, que estava inicialmente. Torre, a carta de vprašanja situacija mladih. E, zmotila sem se pri točki. Torej, govorimo o problemih, na katere smo naleteli pri izvajanju scheme za zaposlovanje mladih. E, torej, sama učinkovitost tega programa naj bi bila pod vprašanjem. E, kakšna je bila učinkovitost tega programa? Imeli smo nekaj dobrih izkušenj, recimo v Italiji, tudi v nekaterih drugih državah članicah. Ehm, ampak dejansko se stopna brezposelnosti mladih še vedno veča, kljub temu, da je ta program bil že zagnan. Zato se moramo vprašati, ali je ta pobuda res dobra, na kakšen način bi jo lahko izboljšali, tako da bi res dobili boljše rezultate. Še nekaj bi omenila kakšna delovna mesta so bila ustvarjena s pomočjo te pobude, kakšna delovna mesta so dobili mladi. V nekaterih državah članicah je ta pobuda služila predvsem za ustvarjanje prekarnih delovnih mest. In na ta način, dolgoročno gledano, ni boljše perspektive za, mladih, za mlade, kaj ti pač delajo na prekarnih delovnih mestih. Ponekod eh, naredijo nekakšne hitre izobraževalne tečaje, ne dobijo stalnih pogodb. Skratka, njihova prihodnost je še vedno temna. Morda bi morali to pobudo izboljšati, revidirati, zato da bi rešili ta problem. Eh, no, seveda pa so tukaj potrebni tudi strukturni ukrepi, strukturne reforme, če želimo dolgoročno gledano rešiti problem brezposelnosti ne povzamem. Mislim, da bi v evropskem proračunu morala biti schema za, za, um, za poslovanje mladih ena izmed prednostnih nalog. Vendar pa moramo poskrbeti za to, da bodo da ta delovna mesta opremljena tudi z ustreznimi uh, pravicami. Uh, ne smemo tega poščati ob strani v takšni razpravi. Če ne pa drugih demand de parole. Drugih prošen za besedo ni, gospa in četi, mislim, da ste zdaj dobili dodatni čas, ki ga morda želite, ampak ker imamo nekaj časa še, bi se rad sedaj oddaljil od svoje vloge predsednika in spregovoril kot eh, poslanec v Evropskem parlamentu. Res je, da je brezposlenost mladih nekaj, kar eh, spodkopava verodostojnost Evropske unije. Vsak četrti mladi je praktično eh, brez dela, v nekaterih državah celo vsak drugi, razen v nekaterih eh, tistih državah, ki tradicionalno izvajajo model vajeništva. In sicer to velja za Nemčijo, to velja za Nizozemsko, to velja za Avstrijo. In eh, nekaj nas poslancev v Evropskem parlamentu smo tudi oblikovali predlog za pilotni eh, projekt mobilnosti vajeni, vajencev. Kaj ti dejstvo je, da so študentje, ki so imeli možnost eh, štipendije Erasmus, ki so bili eh, leto dni izven svoje države, da so ti bistveno bolje opremljeni za mm, odpornost na brezposlenost, če hočete. In, če bi vajencem tudi omogočili leto usposabljanja izven svoje države, eh, bi to tudi lahko bilo zelo koristno in eh, na centre za usposabljanje bi, mislim, da lahko mm, naslovili takšno pobudo. Problem namreč je, da imamo 28 eh, držav članic in 28 različnih ureditev vajeništva, če to sploh obstaja, nekateri namreč sploh ni tega sistema. Tako da, poleg pobude za zaposlovanje mladih, bi morda morali iti tudi v smer konkretnih ukrepov, da bi na ta način poskušali zbližati vsa tista besedila, ki urejajo vajeništvo. Na mesto, da imamo 28 različnih sistemov, to velja za vajeništvo, to velja za delovno pravno zakonodajo, to velja za davke in tako naprej. Tako da bi želel opozoriti kolege in kolegice parlamentarce, da mm, bomo zdaj predstavili to pobudo. E, čez nekaj dni bo tudi komisija objavila mm, prvi poziv centrom za usposabljanje, poklicno usposabljanje, vsaj dva se mora javiti iz dveh različnih držav, za zavezo, da bosta uh, vajencem omogočila tudi izobraževanje z področja jezika države, mm, seveda tudi tehnično usposabljanje in tudi možnost nastanitve teh eh, vajencev in pa podjetij, v katerih bodo izvajali eh, vajeništvo. Mi upamo, da bomo na ta način tudi odpravili ovire za mobilnost vajencev v Evropi in prepričani smo, da je to eden od možnih odgovorov ki bi mladim omogočil vstop v trg dela. Tako, to je bila torej še zadnja pripomba oziroma še zadnji prispevek, zdaj pa izvolite. Ja, hvala. Seveda sem podala le neke kvantitativne ocene in to je le manjši del širšega problema spopadanja se z brezposobnostjo mladih in to seveda zahteva tudi določene strukturne ukrepe, kar zadeva industrijsko politiko, investicije in tako naprej. Eh, to je le eden, morda prvi od eh, ukrepov. Rad želeli sem povdariti, da je ta ukrep morda ena izmed možnih. Ja rešitev ali eden pač od elementov. Pomembno pa je, da storimo več za to, da se ta trg premakne. Dejstvo je, da se vse bolj uporabljajo tudi eh, izobraževalni eh, voucheri. To je eden prvih eh, načinov, kako mladi vstopajo na trg dela. Ne della formazione che sono. Torej, vajeništvo, vajeništvo je eden od teh ukrepov, s katerim vstopajo mladi na trg dela. Eh, to je pomembno sploh za tiste, ki ne hodijo v šolo, ki nimajo stika z trgom dela in vajeništvo je tisti prvi stik s trgom dela za številne. No, mi smo imeli eh, veliko. Um, takšnih ukrepov, tudi pogodb o vajeništvu. In eh, to je nekaj, kar se je bistveno bolj začelo uporabljati po vstopu v veljavo jamstva za mlade. Potem pa tudi ukrepi samo za poslitve, ki so tudi zelo pomembni. No in mislim, da le ta ukrep ni dovolj. Mislim, da je potrebno omeniti še številne druge. Eh, no, hotel pa sem podariti to, da kljub vsem težavam, s katerimi se je treba soočiti, treba se si zadeve pogledati, poziti kje kaj izboljšati, ampak napačno bi bilo, če ne bi tega strukturirali. To bi bilo slabo za skupnost, če ne bi tega ustrezno strukturirali za prihodnost. To bi pomenilo, da bi izgubili vsa ta sredstva, vse te eh, resurse, ki so se zdaj razvili na evropski ravni, ki so se na nek način eh, ukorenili in mislim, da je pomembno, da ne izgubimo vsega tega. Zdaj, seveda, ko govorimo o trgu dela, ko govorimo o industrijski politiki, o investicijskih politikah, to je bistveno širša tema. Sama pa sem se seveda omejila zgolj na pomen nadaljnega financiranja teh ukrepov, torej se to strukturira in da se na nek način eh, zagotovi kontinuiteta tega, kar smo počeli do sedaj. Hvala lepa. Tako da prehajamo k zaključkom po tej izmenjavi, ki je bila zelo bogata in rad bi se zahvalil vsem članom nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta la préparation du, de la révision du cadre financier pluriannuel. Gospa Tomo je zadolžena za pregled večletnega finančnega okvira. Upam, da je danes uspela najti kakšen dodaten argument, s katerim bo obogatila svoj dosje in pripravila poročilo, ki ga piše skupaj z gospodom Olbrichtom. To poročilo bo tudi predmen obravnave in glasovanja v odboru za proračun nekje v začetku aprila. Spomladanski proračun torej. Smo ob koncu ciklusa in tako ne bomo mogli več nadaljevati. Razen, če želimo evropejcem pokazati, da je Evropska unija nemočna, pri čemer nosimo kar nekaj tveganja, če bomo kazali nemoč. Gospa Toma bi nam podali zaključke. Lepo prosim. Ja, z veliko miro skromnosti bi se najprej rada zahvalila obema oziroma vsem trim gostom za udeležbo. Hvala lepa za vse prispevke, hvala lepa za vse, kar ste povedali. Veliko zamisli ste predstavili, gospod Valje, gospodoj Granžon in gospod Črti. Kar nekaj dobrih predlogov smo slišali, nekatere od vaših zamisli bi od nas zahtevali, da spremenimo pogodbo. Ja, gospoda Camerona vprašajte, kako se spreminja pogodbo. Dobra zamisel. Kakorkoli že, nekatere od teh zamisli bi lahko uporabili. Naprimer, neposreden dostop lokalnih in teritorijalnih skupnosti do sredstev. Zaenkrat samo države članice lahko dostopajo do proračuna Evropske unije na neposreden način. V odboru za proračun se veliko o tem pogovarjamo. Če bi bil gospod Olbricht tu, bi mu dala besedo za nekaj trenutkov, no se zadnje so poročevalec. Potrebujemo jasna pravila igre. Tisti, ki želijo črpati kohezijska sredstva, morajo vedeti, kakšna so pravila. Pravila, ki so zapisana večletno finančnem okviru za 2014-2020, omejujejo določene stvari. Ne moremo prostovoljno jemati iz skladov in iz nacionalnih ovojnic. Biti moramo ambiciozni pri tem pregledu, nedvomno, proračunski predlog, ki smo ga potrdili do obdobja 2020, ni več dovolj. Vseeno pa moramo spoštovati pravila. Tudi EFSI je vključen sedaj v večletni finančni okvir. Določena jamstva smo zagotovili, naprimer jamstvo za mlade, ampak dvomimo, da bo to čarobna paličica. Čarobne paličice ni nikjer. parlament je podal tudi predlog, da bi specifična sredstva namenili za reševanje problema brezposobnosti mladih. Lahko zgolj obžalujemo, da komaj dve leti po začetku izvajanja sredstev ni več. Plačila so se ukinila. Dve leti po začetku vsega skupaj bomo na novo ocenjevali stvari, tako da vse skupaj izgleda dokaj neresno dali smo na voljo nek instrument, ki smo ga potem ukinili. Veliko zadev bomo morali še pregledati, lahko računate na nas. Lahko tudi podate svoje prispevke v pisni obliki, če imate kakršne koli zamisle v zvezi s temi vprašanji, da bomo lahko v odboru za proračun vse te vaše zamisli preučili. Predvsem pa ne pozabite in s tem se obrača tudi na finske poslance da ne smete imeti zgolj ene prednostne naloge, proračunske vrstice, ki so bile najbolj prizadete v večletnem finančnem okviru do obdobja 2020, so prav zunanje dejavnosti, torej zunanje delovanje. Zaradi tega bomo morali sedaj pripraviti nov proračun. Nikar ne mislite, da je v proračunu opredeljena zgolj ena prednostna naloga. Niti en nacionalni proračun nima zgolj ene same politične prednostne naloge. če popolnoma oduzamemo javna sredstva pri evropskem proračunu, potem se lahko nadajamo nove krize. Vsi bomo morali biti zelo previdni, reševati bomo morali tako te nujne probleme, kot tudi samo strukturo. Veliko dela nas še čaka. Hvala lepa. S tem smo zaključili tem medparlamentarnim srečanjem. No, sam si želim, da bi se lahko večkrat srečali z nacionalnimi parlamenti. Problem evropskih poslancev je v tem, da se Evropa ne zna pogovarjati z evropejci. Če bi jutri morali evropejcem obrazložiti, kaj je to evropski proračun, predstavim, da bi bila ta naloga precej težavna. Demokracija od nas zahteva, da oblikujemo proračun, da o proračunu glasujemo. Proračun pa mora biti berljiv in razumljiv tudi za državljane, ki jih zastopamo. Občutek imam, da imamo kar nekaj manevrskega prostora, da napredujemo na tem področju. Proračun je zgolj odraz politične volje in vizije, vsega ne bomo razrešili, če bomo ponujali proračunske odgovore, najti je treba rešitve za težave na področju upravljanja, institucionalne težave. Evropa mora na tem področju doseči še kar precejšen napredek. Pokazati moramo, da sredstva, ki jih uporabljamo v evropskem proračunu, dejansko nečemu koristijo. Zakaj bi zahtevali od držav, da podajo finančni prispevek, če potem ta denar dobijo nazaj, ampak opremljen z nizom pravil, ki jih lokalni operaterji spoh ne razumejo. Vse skupaj daje vtis, da je Evropa tehnokratska, birokratska, kompleksna in predvsem pristranska. Nedvomno smo ob koncu ciklusa, tudi ob koncu nekega obdobja. Evropski poslanci smo pravzaprav, ko gre za proračun, v težavah, zato ker delujejo zgolj posamezni ukrepi, ki jih izvajamo potem, ko so stvari že odločene. Pravzaprav. Države so tiste, ki odločajo, mi ne vemo, kako se potem sredstva vedno porabljajo, očitno imajo predsejšne težave države članice in so kar nekoliko histerične, kadarkoli mi zahtevamo, da predstavijo, kako porabljajo sredstva, kadarkoli morajo položiti račune, nastane težava. Zato sicer sprejemamo večletne načrte in proračun, ampak to ni dovolj, pritisniti moramo na vlade, na vodje držav evropskega javnega mnenja še ni na tem področju, zato bi bilo dobro, če bi se nekega lepega dne obrnili tudi na državljane, da bodo razumeli, s kakšnimi izzivi se soočamo in da bomo tudi dobro presojali, kam nameniti sredstva. Pravna podlaga je tako toga, da nosimo tveganje, da ne bomo sploh znali najti odgovorov v kriznih časih in če se ne bomo znali odzvati na krizo, bomo dajali vtis, da smo nemočni, kot da bili ujeti v nek korvet. Zaradi te nemoči, ki jo odražamo, pa je v porastu populizem, pa tudi ekstremizem. Pokazati moramo, da znamo razrešiti težave, s katerimi se soočamo, da znamo predeliti prednostne naloge in da znamo tudi presojati. To je pravzaprav. Prav dožnost, ki nam jo nalaga politična angažiranost. Hvala lepa vsem za udeležbo. Proračun je odraz realnosti v politiki, je realnost pogosto v opoziciji. Veliko sreče.